in k storitvi kaznjivih dejanj terorizma. Ni pa sprejemljivo in o tem smo se odložili zadnjič, da nelegalne spletne strani um, hvalijo terorizem, če pač iščete ključne besede po Google. Prav tako se želimo sredotočiti na delo v evropskih zaporih. Glede tega bi želela nekaj razložiti, zato ker sama se nisem, nisem zauzemala za to, da bi te se poreka tako ločili. Skratka, v Franciji imamo eksperimente na tem področju v enem izmed velikih zaporov v Parizu. Pogoji, ki jih imajo zaporniki, pa morajo biti spoštovani tako za a, to vrstne zapornike, kot za vse ostale. A, Kar nekaj zanimivih amandmajev smo skratka dobili, zdaj moramo skovati kompromis, zato da bomo lahko se o tem septembra pogovorili tudi s poročevalci v Senci. To so torej amadmaje, ki smo jih eh, dobili. Mislim, da je bilo delo izjemno dobro. Dobili smo tudi druge amadmaje, ki so govorili o drugih državah, ki zdaj pač nisem omenila mislim, da bomo v končni fazi dobili zelo dober in inteligenten kompromis. Hvala. Ja, cenim dan, graš. Hvala lepa, Rašitka. Sedaj pa bi bili na vrsti poročevalce v Sinti. Ana Gomeš, kot prva. Eh, eh, ja, najlepša hvala, gospa, gospe Dati. Kot poročevalka je bila vedno na razpolago za sodelovanje. Izkušnje so bile izjemno pozitivne, mislim. da lahko z soporočevalci opravimo dobro delo, se podpišemo po številne predloge s premem skupaj. E, mislim, da to kaže na to, da so mnenja deljena, zato da bi upoštevali različna gledanja na ta pojav. V zvezi s tem, kako se boriti proti radikalizaciji. ob spoštovanju osnovnih človekovih pravic. Bom nadaljevala v angleščini, zato premo vse zapiske v angleščini. glede par zadev se vsi ne strinjamo, ampak sem prepričana, da bomo dosegli kompromis. Eno izmed teh vprašanj je ločevanje radikaliziranih zapornikov v zaporih. Morda gre to samo za, za državo pri formulacijah, ampak v petem odstavku um, je formulacija, ki za našo skupino ni sprejemljiva. Vem, da to je ena izmed glavnih idej tega poročila, ki ga je pripravila gospa Tati. Ampak vsekakor menim, da ne smemo škodovati potencijalne integracije teh oseb, tudi če so že zradikalizirani. Če pač že naprej obsodimo na to, da so zdravili karizirani, da so izgubljeni, potem smo izgubljeni tudi mi. Moramo preučiti, torej, kako jih ponovno vključiti v družbo. Kakšne politike torej potrebujemo kot družba, zato da nam bi to uspelo. Ne bi jih pa smeli ločevati. Ne v zaporih, ne zunaj zaporov. Glede interneta, to omenila že gospa poročevalka, ta del poročila, ki se naša na internetu, zelo celovit. Mislim pa, da moramo vzpostaviti um, nekaj ravnotežja. Ponudniki interneta ne morejo biti odgovorni za vso vsebino, ki se nahaja na vseh spletnih straneh. Na ta način ne bomo preprečili vseh teh kaznjivih dejanj, vse te škode, na ta način bomo težko preprečili to napeljevanje k sovražnemu govoru in tako naprej. Skratka, potrebujemo okvir, ki bo pravičen in realističen, potrebujemo tudi sodni nadzor na vsakem koraku. Mislim, da moramo zagotoviti, da bomo imeli sodni nadzor. Razlika med tem, kar je predlagano tu, in cenzuro je zelo majhna. Zato sem mnenja, da bi morali zagotoviti več sodnega pregleda. Moramo pa razviti tudi pozitivne zgodbe, pozitivne prakse, s katerimi se bomo zapostavili tem negativnim praksam na internetu, sovražni govor in tako naprej. Vsaka država članica mora za to poskrbeti in vključiti tudi lokalno skupnost, civilno družbo. Za to pa bomo potrebovali veliko pomoči od komisije, ne samo finančne pomoči. Kot tretje, mislim, da moramo kot odbor poskušati pre premostiti ta pristop interni in eksterni pristop k varnosti. Mislim, da to, to, kar je notranja varnost, ni več možno ločevati od naše zunanje varnosti. Tudi tu v parlamentu imamo dva različna pristopa za notranjo in zunanjo varnost in to nima več smisla. Skratka, mislim, da potrebujemo inštrumente, s katerimi bomo lahko dosegli ta enen iz ciljev, ki se boj proti radikalizaciji. Določeni predlogi sprememb, ki smo jih predlagali, gre v to smer. Prav tako pa se zauzemamo za več, za več eh, deljenja informacij med državami članicami, zlasti obveševalnih podatkov. Vem, da pač trenutno stanje ne ustvarja zaupanja, ampak brez zaupanja se bo ne mogoče boriti proti radikalizaciji in terorizmu. Pa tudi, če ne bomo vlagali v odnose s tretjimi državami, to ne bo možno. Pa naj gre tudi za države partnerice, ki nam že pomagajo v boju proti terorizmu in nekatere igrajo dvojno igro ali pa v sodelovanju z državami, ki so nestabilne, ki so vir nestabilnosti. Tudi pri teh državah moramo najti sogovornike, naprimer Libiji. Libija. Libiji bo zelo težko vladati, zelo težko bo vzpostaviti nek red na kratki rok, kljub dogovoru, ki so kar nekaj sprejeli. Ampak partnerje kljub samo potrebujemo, zato ker so ključni sogovorniki. Skratka, na koncu naj povem, da mislim, da lahko odlično sodelujemo skupaj s poročevalci in z vsemi poročevalci v senci, zato da dobimo dober kompromis. Herzlichen Dank, Anna. Uh, so... Hvala lepa, Anna. Sofie Intfeld. I'm replacing... Ja, äh, danes sem tu na mestu naše poročevalke v senci Majte Pegasa Tadua. Ähm, tudi sama sem predlagala predlog spremembe za jezik, za definicije govorimo o radikalizacijah in tujih borcih um, na zelo pošalen način, ampak zelo natančni moramo biti. E, tuji borci pogosto sploh niso tujci, ampak so domači. A, meni je boljši izraz a, violent extremists. Kdo so radikalci? Ne vem, tudi jaz sem vse bolj radikalna, starejša sem, bolj sem radikalna. Potem pa še um, komentarji poročevalke v senci. Prvo kot prvo želi, da bi se um, zmanjš, zmanjšalo področje uporabe. Prvotni predlog se namreč v preveliki meri osredotočal na represivne ukrepe, ona pa zagovarja uh, preventivne ukrepe. Kar nekaj predlogov sprememb gre v to smer, da ne bi stigmatizirali določenih skupnosti um, iste veroizpovedi, vsi ukrepe pa morajo biti v polni skladnosti s standardi človekovih pravic. Poročava konsencije prav tako podare, kako pomembno sodelovati civilne družbe, ne samo lokalne skupnosti, kjer se začne ta proces navačanja, ampak tudi v drugih okoljih, ki se omenjajo v poročilu, naprimer zapori, internet. Poročava konsencije govori tudi o pozitivnih učinkih, ki jih imajo lahko, ima lahko policisti, prostovoljci in tako naprej izpostavlja tudi, da je proces novačanja pravzaprav globalni pojav, ne smemo s prstom kazati na specifične države, na specifične regije. Zavedati se moramo, kaj se dogaja po celem svetu, ne samo znotraj Evropske unije. Pa še specifične teme, zapori, želi izpostaviti pomembno vlogo nevladnih organizacij in eh, osebja v zaporu praktično usposabljanje je ključno, ne samo da zaznajo radikalizacijo, ampak da bi jo lahko tudi preprečili. Prav tako je lahko ekscesivna vključitev javne administracije kontraproduktivna. Svobodo govora in svobodo razmišljanja moramo nam spoštovati. Glede interneta pa želi poslati pozitivno sporočilo sodelovanja z internetnimi podjetji in se ponudniki internetne osebine. Če zavrnejo to, osebino, eh, to sodelovanje, moramo ukrepati, ampak eh, mislim, da ne bi smeli žrtovati svobode izražene. Glede izobraževanja, gospod Pagasa Tudua meni, da je to najpomembnejši del poročila in del, ki ga velja eh, najbolj krepko izpostaviti. Integracija se začne v šolah. Eh, vzpostaviti moramo pozitivno zavedanje o naših skupnih vrednot, naše razlike so tiste, ki, se, ki nas krepijo pravzaprav in krepitev evropskega državljanstva je ključen inštrument v teh prizadevanjih. Specifični programi, kjer se so, kjer se osredotočamo na pozitivne odnose, so ključne. Ampak tudi tu bo pretirano umešavanje javnih organov kontraproduktivne. Tudi mm, sobodo do izobraževanja moramo ohraniti. Izobraževanje ni samo nekaj, kar se dogaja v šolah, ampak tudi eh, v družine, v socialnem okolju. Skratka, želimo imeti več ukrepov na tem področju, o tem pa se moramo pogovoriti z strokovnjaki in organizacijami, ki so predani k boju proti uh, um, radikalizacije. Gospa Pagasa Tadua ima tudi ogromno osebnih izkušenj s tem postopkom v Baski, odkud prihaja. Podarja pa tudi potrebo po izmenjavi informacij in najboljših praks in to, da moramo spoštovati osnovne pravice, vsak ukrep glede novačenja državljanov mora upoštevati vladavino pravo. To so torej komentarji poročevalke v senci. Hvala. Vsem herzlichen Dank, Sofie. Najlepša hvala, Sofie. In kolega Spinelli. Danke, president. Eh, hvala, predsednica, predsedujoča. In eh, hvala lepa, gospodati tega edifišja. Hvala za izjemno delikatno in težko delo. Zdaj pa bom govorila v italijanščini. Tudi jaz imam zapiske v italijanščini. Kot poročevalka v senci za <clears throat> mojo skupino sem zaprosila za mnenje 14 MBO-jev in sem proučila njihove poročila. Večina teh poročil izraža iste skrbi v zvezi s temi ključnimi temami. Poročilo, to je njihovo mnenje, se osredotoča na represivne ukrepe, raje kot preventivna. In veliko napadov ne prihaja strani tujih borcev, ampak eh, se poraja v eh, srčiki, v središču naših mest in naših predmesti. In uh, v glavnem tukaj se osredotočamo na tako imenovane virske radikalizirane uh, subjekte in uh, se osredotoča na posledice, kar to lahko ima in to je lahko težnja mm, po, stigmati, po verski stigmatizaciji. Naj opozorim dve nedavni poročili, ki sem si jih ogledala Europola za, o e, nasilnih napadih, terorističnih napadih v letih 2013-2014. V letu 2013 radikalizacijo oziroma verski, verski ki um, ekstremizmi, skrajn, torej, skrajneži so, uh, so deleženi v približni, m, približno 100 uh, eh, napadih, v letu 2014 pa ti napadi niso verske narave, tako trdi Europol. Zato uh, tudi uh, z jezikovne plati. Jaz imam neko preferenco in pri tem soglašam s tem, kar je povedala kolegica Infeld pred mano. Uh, Jaz a, a, imam raje bolj natančne opredelitve in definicije, tudi če samo na videzno a, bolj generični, raje in ljubši so mi izrazi kot nasilni a, ekstremizem, a, kot pa radikalizacija ali pa fundamentalizem. Fundamentalist je lahko tudi nenasilen in zato ga ne smemo stigmatizirati. In predvsem sem se osredotočila in sem osredotočila tudi svoje predloge spremembe in predloge torej moje skupine na ulogo, ki jo socialno izključevanje in getizacija imata pri marginalizaciji ljudi, <clears throat> ki so potisnjeni torej ob rob, čutijo se tuje eh, eh, ali celo čutijo, da jih Evropska unija zavrača. Nasprotujem tudi ločevanju v eh, zaporih. Eh, sicer lahko to razumemo, o tem smo se že enkrat pogovarjali tukaj eh, v tem odboru. Razumem, da kolegica, da ti meni, da je eh, njena, njena razlaga ločevanja precej bolj subtilna, ampak vse povsod se v poročilu uporablja izraz segregacija oziroma osamitev. In torej mislim, da moramo res poiskati nek boljši kompromisni termin. Tudi pravzaprav besedišče je pomembno pri teh stvarih. Ko govorimo o internetu, pa bi rekla, da to je zelo občutljiva zadeva za našo skupino. Vsak nadzor ali cenzura morata biti obravnavana zelo previdno in pozorno, zato da bomo imeli vsa jamstva z ozirom na a, pravico do izražanja in do informiranja. Na področju šolstva sem a, priporočila a, spodbojanje tečajev o a, raznolikosti, o pluralnosti In to, kar mi je pri srcu, to je eh, pravosodno sodelovanje s tretjimi državami. V zvezi s tem sem zaprosila, da eh, vsak, eh, vsak sporazum mora imeti kot predpogoj, neutoljiv predpogoj spoštovanje človeških pravic po zgledu Evropske unije ali celo več. Eh, torej a, sem zaprosila, da izključimo vsako povezavo med migracijami in eh, terorizmom in nasprotujem tudi etničnemu, rasnemu, a, eh, tehničnemu profilingu, profiliranju. Torej. Upam, da bom, bova uspeli najti kakšen kompromis, vsaj kar zadeva besedišča, ki se uporablja v tem poročilju in upam tudi, da čim večje število mojih predlogov sprememb bo upoštevano. Hvala. Herzlichen Dank, Kollegin Spinelli. Najlepša hvala, kolegica Spinelli. Čelambe. Uh, um, najlepša hvala, gospa predsedujoča, in najlepša hvala tudi kolegici Deti za njeno poročilo. Pa mislim, da bomo imeli politika nekaj dela. Zlasti glede na to, koliko predlogov sprememb imamo. V teh predlogih vidimo cel nabor ogromen razpon različnih opcij, vse od tistih, ki menijo, da lahko vse to rešimo doma z represivnimi ukrepi, eh, spet drugi pa so obrali malce bolj uh, holističen pristop. Kot uh, so povedali ostali, se bo treba odločiti, kaj izbrati. Nekateri kolegi so dali predloge spremembe, ki so boljši od mojih, tako da mislim, da uh, Eh, je neka manevrskega prostora za kompromis. Eh, želeli bi pokomentirati par točk, mislim, da smo kar nekaj že pokomentirali, ampak kljub samo mislim, da mora biti jasno to, o čem govorimo. V imenu na naše skupine sem predlagala 21. amandma, glede tega, kaj pomeni radikalizacija, tako da bomo bolj točno vedeli, o čem govorimo. Potem pa je še vprašanje tujih borcev. včasih se preveč osredotočamo na eh, te tuje borce in pozabimo, da so to državljani Evropske unije, ki eh, drugot izvajo agresijo nad drugimi državljani Evropske unije. Potem pa je tu še področje uporabe. Vem, da v poročilu želimo biti kar se da široki glede tega, koga obravnavamo. Sama sem predlagala par predlogov spremembe, naprimer 23 in pa 142. amantma, v katerem želim pojasniti, da to, o čemer govorimo, radikalizacija, torej da to ni nekaj, kar se dogaja samo v eni veroizpovedi, znotraj ene ideologije. Če pogledamo samo vse rasistične napade, vidimo, da imamo glavno izlamofobnih napadov, napadov proti um, muslimanom, židom, Potem imamo tudi ta grozodejstva, ki so se zgodila um, na londonski uh, podzemni železnici. To so, glavno, to so glavnem različni ljudje iz različnih uh, krogov, ki povzročajo to trpljenje, ta kaos. Tega se moramo zavedati. Če ne, um, zna biti, da bomo pustili nekaterim skupinam, da se bolje organizirajo. Uh, Strinjam se tudi s tistimi, ki so povedali, da imamo pač tiste, ki so odgovorni za nadzor in tisti, ki so odgovorni za pomoč, za podporo. Če bomo dajali ljudi v ta sistem nadzora, bomo na ta način poskopali pravzaprav same temelje naše družbe. Opravičevanje in pa podpora terorizmu ni isto kot pa razlaga terorizma. E, torej tudi debata, ki jo imamo trenutno v Združenem kraljestvu, so kakšne razprave, so še spremljive na univerzah v akademskih sferah. Če se želimo zaprstaviti tem nasilnim ekstremistom, Eh, moramo hkrati zagotoviti, da bomo spoštovali te ključne univerzalne vrednote. Prav tako nisem predlagala par predlogov spremen glede zaporov, verjetno se bomo o tem pogovorili še enkrat v kompromisnih predlogih, pa tudi par predlogov glede interneta. Eh, današnja referenca že obstoječa zakonodaja v EU. -ju. To smo že sprejeli v sklopu zakonodaje za boj proti zlorabi otrok, pač nimo imeti nek konkreten pravni okvir in da, ne od, da od organizacij ne pričakujemo, da bodo ukrepale na nek neformalen način, ki bi bil lahko predmet sodnega pregonjena. No. Pa še to vprašanje sodelovanja s tretjimi državami. Mislim, da moramo biti tudi tam zelo jasni, glede tega, kakšne varovalke imamo na voljo. Nečesar. Ne smo se naučili, naprimer, iz Guantanama. Eh, Guantanamo je zdaj za američane eh, nek vektor novačenja, tako gledajo na njega, tako da moramo biti zelo pazljivi glede teh okvirov za sodelovanje s tretjimi državami. Potem pa se še vprašanje vračanja in ponovne integracije. Mislim, da se moramo iz tega tudi nekaj naučiti ne pa pri teh predlogih amandmaja upoštevati samo predsodko. Skratka, mislim, da bomo v končni fazi dobili dobro poročilo poročevalki, pa zares ne, zavid, ne za, zavidam njenih, njene naloge, sicer to, da bo poskušala sestaviti neko smiselno besedilo z vseh teh ogromnih in bogatih amandmajev. Ampak veselimo se dira na končno poročilo. Hvala. Vielen herzlichen Dank. Jetzt geht es zu Kollegin Winter. Hvala lepa kollega Lindberg. Eh, Tack, eh, fru ordföranden. Och, eh... Hvala, predsedujoča. Poročilo je eno iz eh, najmanj odgovornih besedil, kar sem jih daj prebrala. Kaj ti je videti, kot da govorimo o človekovih pravicah, pri čemer uh, jemljemo barbarsko obnašanje teroristov uh, in ga zaznamujemo, kot da bi oni bili žrtve. Govorimo o tujih, bo, je govor o tujih borcih, ki imajo celo vrsto negativnih eh, izkušenj znotraj terorističnih organizacij. Glejte, tukaj imam to podobo, pogledajte, morda ni zelo razločno, ampak moramo razumeti, kaj počenjajo ti ljudje. Gre za osebe, ki delajo za teroriste in ki potem jih in ki potem jih prisilijo in uh, v bistvu utonejo. In uh, moram reči, da sem si to ogledala na internetu in to je nekaj grozovitega. To se je zgodilo tudi jordanskemu pilotu. Uh, Eh, govor je o migracijah, o eh, posledicah za Evropsko unijo. Prihaja do izmenjave podatkov, ki nam omogoča, da razumemo, katere so vse povezave z teroristi. Vemo tudi, kaj vse se je zgodilo v Parizu, katere so bile potem naveze z Brusljem, z Tunizom, Londonom. In ali eh, naj sprememo teroriste v Evropski uniji, namesto da razmišljamo o varovanju naših državljanov? gospod Beten. Hvala. Predsedujoče poročilo govori o radikalizaciji kot, da je to neke vrste spontan pojav in da pač je samo svoj pojav. Ampak pravzaprav tukaj oni uporabljajo svojo ideologijo zato, da utemeljujo svoje nasilje. In v preteklosti smo bili priča irskemu nacionalizmu in vse ima nek politični cilj, ki se ga uporablja za upravičevanje svojega nasilja. In tudi terorizem ima jasen politični cilj in tudi, to vidimo tudi pri islamski državi. To, kar želi doseči, je vzpostavitev nekega kalifata in zato, da uveljajo, uveljavijo, pre, da prevlada njihova vera po celem svetu. Torej, poročilo nikoli nikoli ne omenja besedica islam ali džihad, ampak to je omenjeno v približno 600 teh predlogih sprememb in to je že izboljšava. Torej, dejstvo, da vsi ti teroristi eh, in ekstremisti imajo nekaj eh, skupnega in to je zapisano v literaturi, to je Koran in kjer eh, pravzaprav Eh, pravzaprav je veliko krat, so veliko krat uporabljene zelo odločne besede, kot je teror, kot je ubijanje in uh, torej uh, morajo, muslimani pravzaprav morajo izpodriniti uh, žide in zato morda bi bilo korisno, če bi to besedilo malo bolj pozorno uh, prebrali. Kaj pa je terorizem? Je nasilni ekstremizem uredno, to je militantna uh, različica uh, kulta Mohameda in uh, torej to je ekstremni, uh, ekstremni primer, uh, kjer uh, dejansko uporabljamo tudi umor, kot orodje, orožje, ker to je vsekakor v službi vire in itak bomo poplačani z ne vem kolikimi devicami v nebesih. In torej moramo se lotiti ideologije najprej, kaj ti ne moremo ničesar eh, eh, pač eh, premagati, če najprej tega ne razumemo. In eh, naprimer, eh, jordanski kralj je bil tu med nami pred nekaj meseci eh, in eh, povedal podobno in moramo razlikovati sicer med zmernimi in ekstremisti, ampak eh, dejansko ekstremisti najdejo ustrezne argumente tudi v nekaterih poglavjih svojih verskih besedil, kar pa ne more veljati dan danes. Moramo torej biti pozorni na mošeje in zahodne vlade si morajo prizadevati za to, za to da fundamentalizem ne bo več imel imel nikakršnega mesta v eh, zahodni liberalnih demokracijah. Torej, kaj moramo storiti? Moramo nehati z množičnim priseljevanjem in ne ga pospeševati tako, kot je bilo videti danes do povdne eh, med razpravami za vzpostavitvijo nekih zakonitih in varnih eh, dostopov in um, ne moramo sprejemati ljudi, ki ne delijo naših zahodnih vrednot. Moramo nehati dovoljevati financiranje mošej in imamo iz držav kot Saudska Arabija ali Pakistana, ki uh, pravzaprav prina, kar prinaša ogromne količine denarja v, ravno v gradnjo mošej. V vzhodnem Londonu imamo čudovito mošej, ampak nič ni pa prostora za lokalne, za domačine. In eh, torej moramo pravzaprav spremeniti našo miselno schemo in zato moramo to najprej storiti v naših glavah in zahodna civilizacija mora nehati si dopovede, dopovedevati, eh, da pač moramo sprejemati tudi te arhajične ideologije. Hvala lepa, kolega gospa Majer. Ja, Hvala lepa, eh, predsedujoča. Dejansko moram priznati, da se oglašam s um, kolegi, ki so spregovorili pred mano. Gre za radikalizacijo, ki pri čemer pa uh, ne spregovorimo zares o pravi temi, relativiziramo terorizam, govorimo o osebah, ki se niso pač privadile, ki, se niso, ki niso našle svojega mesta v naši družbi, zato postajajo teroristi. To je pravzaprav ideološko vprašanje, ki je povezano s samim islamom. Moramo najprej si rašititi pojme o tem, zakaj gre pri vsem tem, pri tem pojavu. In torej z tega zornega kota bi rekla, da to poročilo prav gotovo ne bo zagotovilo večje varnosti, kar na mesto, da bi se izognili temu, da ti ljudje ponovno prihajajo v Evropo, se osredotočamo v, eh, na tiste, ki so že na našem ozemlju številke tudi zelo jasno govorijo. Govorimo o pet tisočih žihadistih, um, ki so pač zapustili naše ozemlje, ampak mnogi so se tudi vrnili. Ali vemo, koliko je takih ljudi? Tukaj v tem poročilu je govor tudi o nadzoru na zunanjih mejah, ampak seveda, dokler bomo imeli vse nezakonite migrante v Evropi, Prav gotovo bomo imeli tudi med, teme, med te tudi terorista in torej konec koncev nadzor na mejah v tem trenutku je nezadostan. Torej ne gre samo za to, da se lotimo vprašanja um, nekaterih imamov, ki hujskajo k sovraštvu, ampak se moramo lotiti e, celotnega pojava tujih borcev, moramo sprejeti torej ustrezne ukrepe, moramo razmisliti. Uh, Eh, in ponovno premisliti eh, tudi in vzpostaviti notranji nadzor in eh, ravnati kot Avstralija, ki zavrača vse migrante, ki prihajajo na njeno ozemlje. Zdaj pa kolega Depre kot zadnji govorec. Hvala, predsedujoča. Poskusil bom biti čim krajši. Najprej naj čestitam gospeda Ti za njeno poročilo, pa čeprav nekateri med nami imajo določene pomisleke v zvezi z določenimi predlogi oziroma vtenki, nekateri grejo celo nekoliko dlje od tega, ampak mislim, da to besedilo je odlična podlaga za razpravo, kar um, pravzaprav zajema celotno obzorje, o katerem se moramo izreči in torej ne dopustite, da a, uh, vas a, uh, nekateri pač preveč a, uh, prizadane ostanejo. Eh, tisti, ki pač pravijo, da eh, zagovarjate v določeni meri terorizem, to je pravzaprav samo izraz neumnosti ki, eh, in izkazuje, da niso dovolj analizirali tega besedila. In torej ne smemo sicer tudi povezovati migrante in teroriste. To dejansko vsi migranti, vsi nezakoniti priseljenci niso teroristi, lahko pride do takih primerov, ampak ne smemo tega nujno povezovati in enačiti. Eh, to bi bilo res neumno. Torej, eh, sicer pa nekaj pripomb bi imel gospodati. Govorimo o strategijah. Eh, mislim, da je krivično do komisije, kajti komisija je že večkrat opredelila svojo strategijo in jo tudi potem aktualizirala. Kar potrebujemo je operativni akcijski načrt, ki ga je treba začeti izvajati. Strategija obstaja, je opredeljena, ampak potrebujemo potem konkreten, konkreten operativni akcijski načrt z ozirom na aktualne ogroženosti in na to se moramo osredotočiti. Drugič, ko govorimo o terminologiji in ta razprava o uporabljenih izrazih, mislim, da najboljši izraz je tisti iz dodatnega programa protokola Svete Evrope, ki govori o nasilnem ekstremizmu in radikalizaciji, ki vodi v terorizem. To je natančen izraz in eh, dejansko to je pojem, na katerem eh, se moramo sreotočiti in kar nas mora skrbeti. Potem pa še nekaj, naj se obrnem na eh, tiste kolege, ki so omenjali vlogo Europola in ko govorimo o krepiti Europola, mu moramo tudi eh, zaupati določen mandat za to, da bodo lahko ustrizno delovali tudi proti terorizmu, ki delujejo prek interneta. Eh, številni so omenjali mošeje, ampak eh, študije dokazujo, da internet ima veliko večji vpliv na mlade kot pa mošeje in mnogi borci, ki se odločijo za sveto vojno na Bližnjem vzhodu, so novačeni prek interneta, ne pa preko mošej. In torej nadzor nad tem, kar se dogaja na internetu, pa čeprav je to zelo občutljivo vprašanje in to vem, ker te meje je zelo, zelo, uh, zelo eh, zabrisana eh, med enim in drugim, ampak uh, mislim, da bi lahko imeli neko posebno službo, ki bi lahko bila sposobna uh, se ukvarjati s tem. In mislim, da ta služba je tudi od uh, začetka julija uh, dejansko postopala v 50 primerjih in je eh, tudi ukinila 50 spletnih mest, ki so spodbojali k sovražnemu govoru, ki so se ukvarjali z novačenjem in tako dalje. Mislim, da je to veliko bolj učinkovito, kot pa se osredotočati eh, na druge vidike. To je tudi treba jasno povedati. In potem eh, pridružujem se s skrbljenosti nekaterih drugih kolegov in sicer moramo imeti notranjo strategijo v Evropski uniji, ampak tudi zunanjo strategijo. Moramo pomagati pomagati eh, državama, eh, partnericam, ki so posebno ranljive in občutljive in moramo jim pomagati, da sprejmejo potrebne ukrepe za to, da se borijo proti radikalizaciji eh, svojih mladih. In Evropska unija mora posvetiti več sredstev ravno pomoči tem tretjim državam za to, da vzamejo v roke prihodnost svojih mladih in da se borijo proti spodbujanju sovraštva in tudi huiskanju k sveti vojni. Zahvaljujem se vam za to, ker ste mi dali možnost, da spregovorim. Hvala lepa, Žerah. Kolegica Kjenge se je še javila k besedi za zaključek, potem pa bom dala besedo še poročevalki kolegici Dati. Hvala, eh, predsedujoča. To je zelo pomembna tema, zelo zanimiva tema. Tudi zato, ker eh, se s tem ukvarjam tudi v odboru Kult in uh, ker sem tudi uh, nosilka nekega poročila uh, tu na Libeju, bi si želela razumeti, kako uh, se lahko uh, združi z tem poročilom tudi kulturni vidik, ki je bistvenega pomena de za deradikalizacijo. Se pravi, da se ne smemo samo sredotočiti na negativne aspekte, ampak moramo razmišljati tudi o procesu deradikalizacije, ki mora vključevati tako ljud zainteresirane ljudi, ampak tu tudi cele družine, ki so s tem povezane. Mislim, da je to zelo zanimiv vidik in sicer to, da lahko pomagamo družinam. Uh, takih oseb, ki jih je treba deradikalizacijo, zato da ne postane to začaran krok. Uh, torej um, gre za družine, ampak za celotno uh, mrežo, ki jo moramo vzpostaviti, zato da pomagamo tem osebam prek uh, izobraževanja, prek šole, z ustreznimi programi v šolah, ampak tudi z kulturnimi programi v zaporih, torej tamle, kjer eh, prihaja do največjega, največjega števila primerov radikalizacije. To moramo spremljati z ad hoc projekti, ki naj zajemajo tako kulturni kot psihološki aspekt, zato da bomo lahko Eh, zagotovili neka, eh, neko pomoč, neko podporo tem osebam, ki, eh, ko izstopijo iz programa deradikalizacije, lahko postanejo oni sami akteri oziroma pospeševalci tega pozitivnega procesa. In to je sicer tudi nekaj, kar sem pogosto krat opažala. Opažam namreč, da ne proučujemo dovolj. Um ne preučujemo dovolj uh, aspekta identifikacije teh eh, oseb morali bi se eh, soočati s tem, ne pa posploševati. Večkrat posplošujemo in identificiramo eh, radikalizacijo z priseljevanjem in z eh, najrevnejšimi sloji. Mi pa bi morali razumeti bolj sociološki aspekt in tudi nekatere druge aspekte tistih, ki se napotijo po tej poti, ki ne pripadajo nujno najšipkejšim slojem, ampak lahko prihaja tudi iz drugih ozadij. Lahko stopi stopil stik s tem tudi prek interneta. In internet ne dosega samo najšipkejših eh, oseb, eh, najrevnejših oseb, eh, lahko dosega tudi druge sloje, jih, za katere si sploh ne predstavljamo, da se lahko vse to dogaja. In torej je treba zajeti kulturni v, v aspekt, izobraževalni, šolski aspekt znotraj naših projektov. In naj zaključim tudi za neko prednostno nalogo, eh, naprimer pri izobraževanju moramo iti v smer medkulturnosti, ki zelo pomaga, da se spopadamo s temi temami, da se borimo proti določenim pojavom in to tudi prek spoznavanja drugih kultur, drugih religij, eh, zato da eh, pravzaprav izrinemo bojazen in se lahko borimo proti radikalizaciji. Ähm. Hvala lepa. Rašida. Merci. Eh. Hvala lepa, gospa predsedujoča Monika. Hvala za vse prispevke. Popolnoma se oglašam s tem, da a, pač moramo biti natančni pri terminologiji, pri definicijah. Se oglašam s gospod Intven, s gospodom Deprejem. Morda moramo biti veliko bolj precizni, ker tako kot pravi gospa Intvelt, radikalizem, integralizem, verski, e, vse to pač je morda presplošno. Moramo razpolagati z bolj natančno definicijo, zato da bomo bolj učinkoviti, kaj, e, kaj ti drugače ne bomo dosegli tega, kar si želimo. Kar pa zadeva strategijo, seveda tudi jaz se strinjam s tem, da, da potrebujemo predvsem akcijski načrt. Euh, Sur la segregacijo izolacije. Kar pa zadeva ločevanje in osamitev, soglačam s tem, da Eh, pač jaz sicer v svojem poročilju ne mislim na segregacijo, na ločevanje, ampak morda je dobro, da najdemo ustrezno eh, definicijo in eh, moramo ustrezno opisati tudi izkušnje, ki smo jih zbrali v Franciji, kjer pač nam je uspelo jih ponovno deradikalizirati z ustreznimi programi. Res je, da se tudi a, radikalizem širi veliko hitreje prek interneta kot pa prek mošej, zato moramo a, ustrezno spodbuditi a, nadzor nad tem, seveda moramo biti nekoliko bolj odločni do interneta, pa čeprav je res, da moramo spoštovati tudi svobodo izražanja. Kar pa zadeva. A, um, represijo, seveda eh, ukrepi, ki jih je treba sprejeti na tem področju, je eh, bistvenega pomena. To poročilo bo moralo predvideti tudi določene ukrepe za preprečevanje, ki naj bodo dovolj učinkoviti. Kar pa zadeva ulogo Europola, mislim, da je to ustrezno orodje, prava institucija, ki nam lahko res pomaga, da se učinkovito borimo proti terorizmu in radikalizaciji. Kar pa zadeva zunanja eh, financiranja, o tem so se pogovarjali z gospod Gomez prejšnji, če bomo morali za zagotoviti več nadzora in več sledljivosti in uh, veliko, um, pravzaprav uh, veliko bolj se bomo morali sredotočiti tudi na to dvojno igro, ki se je grejo nekatere države tako zelo hinavsko. In eh, torej, eh, ko gre za spoštovanje temeljnih pravic in za demokracijo, v nekaterih primerjih, eh, nekaterih držav dejansko se stvari ne razvijo, kot bi se moralo. Res je, da v Londonu imamo celo vrsto mošej, ki jih financirajo tuje države. In mm, torej, želela bi se tudi odzvati, kajti to je vsekakor a, tudi nek izrazen določene pač neumnosti. A, ko govorimo o stigmatizaciji a, in ko govorimo o povezovanju in enačenju pri, priseljevanja migracije s terorizmom, mislim, da je to popolnoma napačno. A, seveda, mislim, da bi se morali izogniti posploševanju in eh, pač na tak način tudi stigmatizaciji celih eh, skupin in slojev. Mi se moramo izogniti takim karikaturama in eh, takemu poenostavljanju in ne smemo se zatikati vedno samo k nekim starim schemama in um, tisti, ki trdijo, da v tem poročilu jaz obravnavam teroriste kot žrtve, eh, te bi eh, prosila, da ne mi pokažejo, kje je to zapisano v mojem poročilu. In uh, moram reči, da. Uh, Mm, ko so nekateri tudi omenjali Guantanamo kot neke vrste centr novačanja, eh, potem eh, jaz bi želela povdariti, da je sicer prišlo do nekaterih primerov, ampak tudi v tem primeru moramo vedno zauzemati bolj odgovorno ravnanje in vemo, da temeljne pravice eh, v Evropi so tiste vrednote, ki nam omogočajo, da eh, razvijamo še dalje demokratični dialog. Ob upoštevanju današnje razprave bomo morali poiskati določene kompromisne rešitve za to, da bomo tudi oblikovali učinkovit akcijski načrt že s septembrom. Hvala lepa, kolegica. Želim vam veliko uspeha pri 662 predlogih eh, sprememb, veliko uspeha pri povezovanju. 12. in 13. oktobra bomo v odboru Libe o tem glasovali, na plenumu pa bomo to obravnavali novembra 2015. Potem imamo naslednjo točko 19, ki smo jo odložili, kot smo se dogovorili, zato lahko prejdemo k točki 20. Vprašanje zapisni odgovor komisije z dne 12. marca 2015, ki ga uloži Marina Albior Guzman o denarju, ki ga je porabila agencija Frontex v Španiji. V skladu s pravilom četrtega odstavka 130. člena poslovnika gospod Vojci Falotinski v imenu Evropske komisije. Izvolite, beseda je vaša. Dobro dan. Ime me je Vojta Kolečinski, prihajam iz eh, komisije GD preselovanje in notranje zadeve. Ukvarjamo se z eh, upravljanjem meja. Rad bi ponudil odgovor eh, na pisno vprašanje in sicer v zvezi z proračunom Frontexa. Naj pojasnim sledeče. To vprašanje se nanaša na izvajanje proračuna agencije. V skladu sa prakso Evropske komisije je Evropska komisija posredovala vprašanje Frontexu, ki je zagotovil podrobnosti. Odgovor smo poslali eh, parlamentu in sicer 18. junija. Glede na informacije, ki jih je poslal Frontex, je, komisar, je komisija poslala poslano, poslancem odgovor. Sam bom podal povzetek, ki izhaja iz pisma, ki smo ga poslali. Kar se tiče finančnih sredstev Frontexu za akcije v Španiji, bi rad povdaril, da gre tukaj za štiri skupne a, a, a, operacije, Hera, Indalao, Minerva in pa skupna operacija Focal Points C. To so operacije iz Španije. 4 milijone 618 tisoč evrov je prejel Frontex za eh, te operacije. Kar se tiče uporabe denarja, In pa kar se tiče nadzornega sistema, ima agencija uspešen uh, postopek nadzir, nadzora nad denarjem, tako da se zagotovi, da se denar pravilno porabi. Naj tudi podam še eno pojasnilo, kajti to tudi izhaja iz vprašanja. Torej, eh, češ, da so italijanske oblasti koordinirale operacijo in da Frontex eh, k tej operaciji, k tej operaciji ni prispeval nobenega denarja. Kar se tiče a, eh, analize skupnih operacij, naj povem, da kar se tiče, da je v skladu s poslovnikom Frontexa, je, so bile eh, agencije zaključene v države gostiteljici in da potem Frontex poda končno ovrednotenje. Upoštevani so tudi finančni vidiki. V, dogo, v odgovoru poslancem so tudi dodatki, sliki predstavljajo cilje vseh štirih operacij in tam je tudi navedeno, ali so bili cilji doseženi. Ne vem, ali imamo čas, da gremo skozi vse te elemente. Lahko vam to preberem, lahko vam preberem te štiri dodatke, če želite. Sprašujem, kolegice in kolegi. Žegar, eh, odkimal si. Dobro. Torej skupna operacija Heran 2014. Različni cilji so bili tu. Poglavitno načelo je bilo, da bi okrepili uh, varnost na meji. Agencija pravi, da je bil cilj dosežen. Naslednji cilj je bil, da bi okrepili učinkovitost eh, varnosti meje. Agencija pravi, da je bil ta cilj delno dosežen. Potem naslednji cilj je bil, da bi okrepili operacijsko sodelovanje. Tudi ta cilj je bil delno dosežen. Kar se tiče uh, okrepljene izmenjave podatkov. Ta cilj je bil delno dosežen in kar se tiče okrepiti, um, okrepitve učinkovitosti izmenjave informacij, to je bilo doseženo. Potem odzivanje na tveganja. Ta cilj ni bil dosežen glede na informacije, ki jih je posredoval Frontex. Tukaj je šlo za uh, kriminalne dejavnosti in pa za opredelitev uh, eh, tvegan, ki so s tem povezana. Zadnja dva cilja sta bila povezana za ustanovitvijo in pa za izmenjavo najboljših praks, to je bilo doseženo. In pa zadnji cilj je bil, da bi podprli vzpostavitev trajnih struktur in to je bilo doseženo. Potem skupna operacija Dalau 2014. Želeli smo ukrepiti eh, varne meje, to je bilo doseženo. Potem je bil cilj, da bi okrepili učinkovitost varnih meja, tudi ta cilj je bil dosežen. Potem je bil cilj eh, okrepitve operacijskega sodelovanja, ta cilj je bil dosežen. Potem eh, okrepljena izmenjava informacij, to je bilo delno doseženo. In potem cilj, da bi okrepili učinkovitost izmenjave informacij, ta cilj je bil dosežen. In potem cilj, da bi opredelili možna tveganja in grožnje, ta cilj je bil dosežen. Potem ustanovitev oziroma uvedba in pa izmenjava najboljše prakse, to je bilo doseženo. In kar se tiče uvedbe trajne eh, strukture, tudi to je bilo doseženo. Tretja operacija, ki se je dogajala v Španiji 2014, operacija Minerva. Cilj, da bi okrepili varnost na mejah. Agencija pravi, da je bil ta cilj dosežen. Potem okrepili okrepljena učinkovitost eh, varnosti meja, ta cilj je bil dosežen. Potem okrepljeno operacijsko sodelovanje, agencija pravi, da je bil ta cilj dosežen in potem, kar se tiče cilja okrepljene izmenjave informacij, ta cilj je bil tudi dosežen. In potem še okrepljena učinkovitost izmenjave informacij, ta cilj je bil delno dosežen. In potem, kar se tiče identifikacije možnih grožen in tvegan, ta cilj je bil dosežen, pravi agencija. In kar se tiče vzpostavitve in izmenjave najboljše prakse, tudi ta cilj pravi agencija, da je bil dosežen. Potem uh, zagotavljanje usposabljanja, ta cilj je bil delno dosežen. Še zadnja operacija. To je bila skupna operacija Focal, Focal Point eh, C, torej C 2014. Cilj je bil, da bi ukrepili varnost na mejah. Ta cilj je bil povsem uh, dosežen. Potem je bil cilj, da bi ukrepili uh, eh, učinkovitost uh, uh, varnosti na mejah, delno dosežen cilj. Potem operacijsko sodelovanje, ta cilj je bil povsem dosežen. In kar se tiče ciljev, da bi ukrepili izmenjavo informacij, ta cilj je bil delno dosežen. Potem smo imeli uh, za cilj okrepitev učinkovitosti izmenjave informacij, ta cilj je bil delno uh, dosežen. Potem pa je bilo potrebno še opredeliti možno tveganja in grožnje, ta cilj je bil delno dosežen, kar se tiče cilja, da bi vzpostavili eh, in izmenjevali najboljša praksa. Ta cilj je bil pa vsem dosežen in kar se tiče cilja, da bi zagotavljali usposabljanje, ta cilj je bil delno dosežen. Ob koncu bi rad povdaril, da ker je agencija Frontex neodvisno telo Evropske unije, ki ga ustanavlja uredba sveta glede na prakso a, vprašanj in od, odgovorov, a, je torej odgovor podal Frontex in a, komisija je posredovala odgovor. Hvala lepa za te izčrpne informacije. Izvolite, kolegica. Bueno, pues para nosotras está. Ja, najlepša hvala. Ta odgovor se nas je dovolj izčrpen. To sem pravzaprav pričakovali. Tudi zato, ker je Frontex agencija, ki deluje zelo netransparentno. In v parlamentu mislim, da moramo imeti več pogleda v delovanje agencije Frontex. Uh, Mi smo prosili za številke, številke po ciljih in po konkretnih dejavnostih. Želimo vedeti, na primer, koliko denarja daje Frontex za ograjo v Meliji, to ograjo, veste, kjer ima podečo ži, ži, žico in tako naprej, ki ubija ljudi. Prav tako nas zanima, ali Frontex daje sredstva, s pomočjo katerih um, smo naredili korak nazaj pri, pri, pri direktivi za vračanje, pri osnovni listini za človekovih pravic in tako naprej. Zanima me, če daje um, Frontex denar za dejavnosti, ki kršijo mednarodno listino človekovih pravic in tako naprej. Zanima me, če gre denar tudi za to, za to vrstno um, vračanje, hitro vračanje. Sprechen die gospod predsedujoča, prosi eh, kolegica, eh, naj govori nekoliko počasneje, kajti eh, tolmači imajo zelo težko delo. Pred to vračanja, ki jih je vlada legalizirala, kar pomeni, če je možno, lahko legaliziramo to, kar je nelegalno, smo pri nas legalizirali z posebnim zakonom in danes je ELS še enkrat eh, zabremzala to razpravo tu v, tej, v tem odboru. Eh, prav tako ste povedali, da naj bi dosegli celo vrsto različnih ciljev, ko pa mi, vi in vsi ostali vemo, da to ni res. Naprimer, usposabljanje na podlagi o, o človekovih pravicah eh, za um, organe pregone. Šli smo v Melijo in vemo, da tega nismo dosegli. Tako da je izjemno čudno, da v današnjem odgovoru poveste, da naj bi ta cilj doseglo. Prav tako ste rekli, da ste 400 milijonov 700 tisoč evrov dali za varovanje mej. Za, od koga se želite varovati? Morda priseljenec, sovražnik, ki ogroža meje? Eh, veliko bolje bi bilo, če bi ta denar namenili za to da bi vzpostavili neke obrate, um, centre, kjer bi lahko zaprosili za mednarodno zaščito begunci ali pa za boljše sodelovanje z državami izvora eh, zaradi groznih okoliščin v teh državah, namreč na milijone ljudi odide. Hvala. Möchte sich die Kommission dazu? Möchte sich die Kommission dazu antworten? anscheinend nicht. Ne, gospa kolegica. S tem smo zaključili za to točko in prehajamo k točki 21. Sporazum med Evropsko unijo in Zvezo Dominika o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje. Poročevalka je kolegica Marija Gabriel. She's arriving in the next ona se nam bo pridružila v naslednjih minutah. Komisija pa je že tu. Ja. Želi uh, najprej uh, povedati, kaj je komisija, pa potem poročevalka. Danes popovdne očitno s komisijo nismo tako zadovoljni. Kdo uh, od predstavnikov komisije je pristojen? Potem pa dam besedo vam, izvolite. Um, Hvala, gospa predsedojoča. Naj vam podam ozadje za, to, uh, za ta predlog. Komisija je predstavila novembra 2012 predlog za uh, pet karibskih uh, držav. Uh, Tukaj gre za uredbo iz leta 2002. Gre za to, katere države so izjeme pri vizumskih obveznostih. Izdelali smo oceno in sicer od primera do primera. Upoštevali smo številna merila, vključno sa tveganjem, priseljevanjem, javno politiko in pa varnostjo. Upoštevali smo tudi eh, zunanje odnose, regionalno koherentnost in pa eh, recipročnost. Sledila so pogajanja s zakonodaja, zakonodajalcem in maja v preteklem letu je bila sprejeta uredba. Eh, karibske in pacifične države, pa tudi Peru in pa Kolumbija so bile sedaj prenesene na pozitivni seznam pogoj za izjemo iz vizumske obveznosti, kar je sedaj zapisano v uredbi, ki deluje, sporazum mora biti sklenjen za vsako od teh držav, zato da bi zagotovili popolno recipročnost. Državljani držav članic Evropske unije lahko potujejo v te države brez vizuma in sicer v istem obdobju, za isto obdobje sporazumi z devetimi državami so bili podpisani in so začasno začeli veljati. S petimi karibskimi državami, torej Dominika, Granada, Santa Lucia, San Vincent in Grenadine in pa Trinidad in Tobago, potem pa še z Zahodno Samo, eh, vzhodnim Timorjem in pa za Združenimi arabskimi emirati. Torej, vsi ti porazumi so bili že podpisani in so začasno začeli delovati. Sedaj pa so predloženi Evropskemu parlamentu za sklep. Čisto nakratko še o vsebini. Vsebina je posod enaka, tako da bom podala a, enotno predstavitev. Tukaj gre za 90 dni znotraj šengenskega območja. Imamo tudi aneks kjer je zapisano, kako naj se ta izračun uh, eh, 188 dni. To ne velja za osebe, ki potujejo za namene eh, plačanih dejavnosti. Potem je tukaj še uh, aneks o tem, kako naj se to tolmači, kajti tukaj gre lahko za poslovneže, ki pripotujajo na sestanke. To pa ne velja za tiste osebe, ki bodo delale v državah članicah. Torej, potem naj pojasnim še nekaj. To velja tudi za pridružene, širi pridružene države, ne na podlagi sporazumov. Ampak eh, se ti države spodbuja, da ne spremljajo eh, dvostranske sporazume s temi državami isto velja za tiste države članice, ki še ne povsem uporabljajo šengenskega akija. In končno, tukaj državljane ne dobijo pravica, da bi vstopili v šengensko območje, ampak lahko vstopijo v uh, šengensko območje za obdobje 90 dni v 188 dneh. Torej, to izhaja iz uredbe. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa je z nami tudi Marija Gabriel, naša poročevalka. Pogajanja o sporazumu za eh, odpravo obveznosti so se začele konec leta 2014. Maja 2015 pa so bili ti sporozumi podpisani. Sedaj pa so ti sporozumi v Evropskem parlamentu, zato se jih odobrimo. Marija, predajam ti besedo. Merci, madame le président, cher collègue. Evidemment, je vais... <clears throat> Hvala, gospod predsedujoča, spoštovani kolegi. Najprej ne povem, da je to tema, ki je nam izjemno pri srcu, tole v parlamentu. Uh, In zelo smo zadovoljni, da imamo danes lahko to razpravo tudi. E, poleg tega tehničnega postopka za sprejem, ki ga moramo izvesti za vsako poročilo, moramo tudi oceniti politično razsežnost teh sporozumov o odpravi vizumske obveznosti. To je pomembno, tako za naše državljane, kot e, z vidika e, ciljev, ki jih imamo kot unija glede zunanje politike. Glede Dominika Santucije, Grenadija, Trinidad in Tobago, potem Vanatu in vseh ostalih osmih držav. Ti sporozumi so nadaljevanje naših angažmajev, ki smo jih sprejeli v Kotonuju, v Kotonuju za razvoj in za izmenjavo kulturnih. Izmenjavo kulturnih. Potem pa še sporazum za Savs Arabijo moramo dati v širši kontekst. To mislim, da je poglobljeno sodelovanje, kjer imata dve državi oziroma oba bloka nekako interes v tem, da stabilizirate sodelovanje. Um, Arabski emirati so zagotovili posebno enako situacijo za vse evropske državljane od marca leta 2014 in vzpostavili tudi um, delovno skupino Arabski emirati z EU. To so pra, dobre prakse, ki bi lahko bile tudi zgled za druge države iz regije, ki želijo iti po smeri po poti tega sporozuma. Te sporozume o pravi vizijske obveznosti za kratkoročno bivanje so poglobljenje odnosov med tujo in tehmi osmi državami, prav tako pa na ta način izmenja, okrepimo kulturne in gospodarske izmenjave. Odprava vizijske obveznosti bo, velik, bo velika priložnost tako za EU kot za teh osem držav. Več turistov bomo imeli in vlagatelji bodo tudi lažje potovali. Vidimo tudi, da je turizem v teh državah vedno bolj pomemben sektor, tudi za diversifikacijo gospodarstva, prav tako pa je to tema, ki je nam kot evropejcem izjemno pri srcu. Tu je pomembno izpostaviti tudi to, da v določenih državah um, konsulatov sploh nimamo in njihovi državljani morajo za šengenski vizum zaprositi drugot, kar je slabo. Glede Saudske Arabije, vemo, kakšne so cene za pridobitev vizuma. To je ena izmed glavnih ovir za potovanja. Mislim, da lahko rečemo tudi, da morajo biti te sporazumi orodje, da dosežemo cilje na področju zunanje politike. Sprememba uredbe za transfer 19 um, eh, držav na pozitivni seznam je pomenila tudi revizijo kriterijev, na podlagi katerih države predstavljamo iz enega seznama v drugega. V poročilu se zauzemam tudi za to, da te eh, kriterije vse skozi spremljamo pa naj gre to za človekove pravice ali za načelo recipročnosti. Kljub temu, da za določene izmed teh devet držav nimamo dovolj podatkov, je stopnja zavračanja za vizumski vizum, za šengenski vizum zelo nizka in to kaže na to, da imamo zaupanje glede državljanov teh držav. No, kljub, vseh, kljub vsem tem vidikom pa bi želela kot poročevalka od komisije tudi par dodatnih informacij. Prvo kot prvo me zanima, če nam lahko pojasnijo, kako in kaj z varnostjo, varnostjo potnih listov za vsako državo. In zanima me, če lahko preprečijo tudi pojav kupovanja državljanstva v teh državah. To bi bilo nevarno. Zlasti govorim tu o ja, Dominiku imam pa tudi še tri komentarje glede uloge Evropskega parlamenta. Slabo je, da Evropskega parlamenta niste obveščali o poteku pogajalnika 2014, smo 19 držav predstavili na pozitivni seznam. Ehm, komisijo pa danes sprašujem, v kakšnem stadiju so pogajanje glede teh, glede deset držav in osmih držav AKP kot uh, inštitucija, ki neposredno predstavlja državljane, bi prav tako izpostavila pomembno smešnega odbora, to sem storila že lani. In sicer zanima me, kakšno vlogo bo uh, parlament imel v tem mešanem odboru za izvajanje. Menim, da bi moral parlament imeti to malce bolj aktivno vlogo, zato ker je to tema, ki je za nas izjemno pomembna. Prav tako pa imamo vprašanje glede začasnega izvajanja sporazumov pred uh, sprejetjem v parlamentu. Zanima me, na podlagi katerih elementov je to sploh možno. Razumem, da želite skrajšati postopek, ki je včasih zelo dolg in kompleksen za partnerske države, da želite te izjeme začeti uporabljati kar se da hitro, ampak če bi Evropski parlament bolj tesno vključili v pogajanje, kot sem to omenila prej, sem prepričana, da bi lahko prišli do istega rezultata, ne da bi um, si kakorkoli zmanjšali manevrski prostor za pogajanje s parlamentom. Skratka, zanima me, če ima komisija kakršnekoli podatke v zvezi s sporazumi, ki smo jih podpisali maja, glede potnikov v EU in iz EU v te države. Kot poročevalka se zauzemam za sprejem teh izjem. Že vnaprej se zahvaljujem vsem kolegom, poročevalcem v senci in vsem ostalim članom tega odbora za stališča. Še enkrat pa naj se zahvalim komisiji že vnaprej za njihov odgovor in za vse informacije, ki bomo dobili danes, zato da bomo tudi kot parlament čim prej sprejeli stališče. Hvala. Hvala lepa, uh, draga Marija Gabriel. Sedaj pa gospa Gomaš. Je suis ravie de voir Maria de retour au Parlement et euh, je, je vais vous lire ce que. Obligé, mais... Marija danes zopet prišla v parlament. Bom prebrala tudi sporočilo naše poročevalke v senci. Žal je, da danes ni tu za prvo izmenjavo mnen o teh sporazumih. E, no, verjetno te, na to ni treba spominjati, ampak politika za vizume je ključna če želimo spodbuditi mobilnost v Evropski uniji in med Evropsko unijo in tretjimi državami. To prav tako prispeva k poglobiti odnosov med Evropsko unijo in tretjimi državami. To obnovljeno sodelovanje ima tudi učinek na mobilnost, a tudi na druge temeljne vidike, naprimer razvoj gospodarstva, kulture, in tako naprej. Prav tako na ta način krepimo kontakte med ljudmi in eh, krepimo načelo prostega gibanja, kar je eno izmed ključnih načel Evropske unije. Samo tri zadeve bi želela omeniti. Prvo kot prvo, nujnost izvajanja mehanizma recipročnosti, kot drugo, za parlament je izjemno pomembno, da nadziramo izvajanje teh sporazumov kot parlament, moramo biti obveščeni o rezultatih izvajanja teh sporazumov skladno s načeli dobrega sodelovanja med inštitucijami. Ne nazadnje, zaščita človekovih pravic, tudi tu moramo kot Evropska unija biti vse skozi pozljivi. Sedvi prav tako podarja, da se veseli bodočih zanimivih izmenjav mnen, ki bomo imeli s poročevalkami in z drugimi poročevalci esencije. Kolegin Verža. Kolegica Verža. Merci, madame la présidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Eh, tudi sam vam želim povedati, kako dobro je, da je danes Marija danes z nami. Veliko zadovoljstvo mi je to. Vedno je odlično delati z njo. Sama sem za liberalizacijo vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje. Eh, tudi znanstveni podatki kažejo, da da te to vrstne kratkoročni vizumi povzročijo več težav, kot pa jih odpravijo. Tako da nimam nikakršnih osebinskih pomislikov glede tega vprašanja. Eh, strinjam se s tem, kar sta povedala Marija in pa Silvi preko Ane Gomeš. Sem pa zelo presenečena, da se o tem pogovarjamo tu šele po tem, ko so ti sporazumi začeli veljati. Čeprav začasno, pa vseeno, ti sporazumi že veljajo. Tako da so nas postavili pred dejstvo. In to ni dobro ne glede na to na razloge. Mislim, da zadeva ni bila tako urgentna, da ne bi bilo treba um, iti v parlament že prej za privolitev. Morda pa je razlog, ne vem, poletje in so želeli te sporozume um, aktivirati še pred uh, poletnimi počitnicami. Vse te države imajo nekaj skupnega, sicer so počitniška destinacija za naše državljane. Uh, Imam pa tudi komentar glede same logike. Glede tega svežnja imamo nekaj držav iz Pacifika, potem iz uh, Karibov, potem pa tudi Arabske Emirate. Glede Emirate imam par pomisleka, zato ker so pač manj pomembna turistična destinacija kot vsi ostali. Zelo zadovoljna pa sem, da imamo pri vsakem sporozumu recipročnost. Menim, da je načelo recipročnosti je nekaj, kar bi morali vedno poštevati pri tovrstnih sistem, pri tovrstnih sporazumih. Če ne, je to posebno nerazumljivo. Imam pa še komentar glede veleposlaništva, to je danes omenila tudi Marija. Tudi to vprašanje o samem centru tega sporazuma. Upam, da bomo dobili kmalo tudi dogovor v zvezi s obima svežnjima za vizume in zanima me, zakaj je prišlo do zamude eh, zlasti pri enem poraševalcu v zvezi s temi dosejami. Mislim pa, da gremo v pravo smer in sem zadovoljna z dobrim sodelovanjem z Marijo Gabriel. Septembra se bomo verjetno spustili v malce več podrobnosti, torej če povzamem, sem naklonjen na temo. Ti nek seveda kolegin kolegica Valera. Tack så mycket, fru ordförande. Det är lurarna på som gäller nu. Hvala lepa. Tukaj gre za odpravo vizumske obveznosti. Tudi sama bi rada povedala, da je to zelo dobro. Kajti enostavno je, ko je bolje je. Mislim, da bi morali ljudje kar se da svobodno potovati in to se mi zdi zelo pozitivno zato je dobro, da imamo uh, te sporazume. Pred nekaj leti sem se s tem ukvarjala. Ampak to je tema tudi pri državljanskih svoboščinah. Morda bi lahko kaj več povedali o tem, kakšen je položaj in kaj se je spremenilo. Potem, kar se tiče Združenih arabskih emiratov, tudi tam imamo težave s človekovimi pravicami. Torej, zelo smo oddaljeni od tega, da bi lahko rekli, da Združeni arabski emirati spoštujajo človekove pravice. Kajti pravice tam niso ravno zajamčene. Kaj se tam dogaja? Veseli me, če pride do olajšav, to je tudi nujno. Čeprav se tu, ne, tu karšijo človekove pravice, ampak to je pomembno. In v primeru Združenih arabskih emiratov bi morali paziti na to, da se človekove pravice res poštujejo, kajti da sedaj temu ni bilo tako. Hvala lepa, kolegica Kjenge. Grazie, eh, Hvala lepa, predsedujoča. Tudi jaz eh, sem a, eh, eh, zadovoljna in torej a, izrekam dobrodošljico še enkrat Mariji. Ta tema je izredno pomembna in vključuje številne med nami. Gre za vprašanje torej, odprave vizumske obveznosti in to je povezano tudi z našimi aktivnostmi tu v parlamentu. Jaz sem tudi članica v delegaciji z državami AKP, kjer se soočamo z. Uh, ljudmi, osebami, ki vsakeč so izpostavljene tudi ponižanjem in zamudam in eh, zaradi tega prije tudi do eh, velikih zamud pri naših srečanjih. Mislim torej, da vse aspekti, ki so bili spostavljeni, so tudi povezani z odgovornostjo, z preglednostjo, z tudi jasnostjo odnosov, ki jih imamo z določenimi ljudmi, s katerimi smo prejeli določene zaveze. Torej, moramo te dogovore razvijati eh, transparentno in tudi ob spošto, vzajemnem spoštovanju. Taki dogovori lahko spodbudijo tudi gospodarske odnose, turizem ne smemo pozabiti na številne stike, ki jih imamo z mnogimi takimi državami. Ampak vidim, da tukaj so naštete samo nekatere države in zato bi vas vprašala, ne bi lahko upoštevali vse države, s katerimi imamo neke institucionalne odnose, kot so države AKP, eh, ki so nas večkrat zaprosile, da bi se zavezali mi kot parlament oziroma evropske institucije konkretno eh, recimo za, za, v ta namen kar zadeva vizumske obveznosti. Vem, da Marija je zelo aktivna to pogled, ampak bi želela vedeti, pri čem smo in ali imamo morda še kakšne druge države, ki pričakujejo odgovor na to vprašanje. Hvala. Hvala. To je bil čudovit prehod, ki nam ga je ponovila kolegica Kienge. Kaj te sedaj dobi besedo komisija? Hvala lepa, gospa predsedajoča. Odgovorila bom na vprašanje, kar se tiče varnosti potovalnih dokumentov. To izhaja iz uh, dokumenta komisije iz leta 2012 in to smo si pogledali v primeru karibskih držav, da je, da je rečeno je bilo, da je zagotovljena visoka, varnost, visoka stopna varnosti karibskih potovalnih dokumentov. Isto velja za uh, pacifiške države, kajti uh, imajo potne liste, ki jih lahko berajo stroj, ampak to ni predpogoj za odpravo vizumske obveznosti. Analizirali smo te eh, potovalne dokumente in eh, dokumenti so ustrezni. Potem, kar se tiče dostopa eh, teh državljanov, to ni kriterij. Varnost. Potem stopna vračanja. To so vse stvari, ki smo jih eh, analizirali tekom eh, presoje. Potem, kar se tiče drugih držav, eh, sporazuma sa Perujem in Kolumbijo sta bila sprejeta junija, sedaj pripravljamo notranje postopke oziroma pripravljamo te sporazuma in jeseni bi lahko začela začasno delovati. Potem sporazum sa Tongo. Uh, To smo sedaj inicirali. Sledila bo potem odločitev o podpisu teh sporozumov. Isto velja za Kirilijati, Palau, eh, pa za Maršalove otoke in Salomonove otoke. Potem še k drugim vprašanjem. Sporazumi so začasno začeli delovati maja naprimer 6. maja za Združene arabske emirate, 28. maja za Karibe, potem naprimer 26. maja za vzhodni Timor. Nimamo podatkov o številu ljudi, ki so potovali v okviru odprave vizumske obveznosti. Skupni odbor, ki upravlja te sporazume, V sporazumu je zapisano, da je eh, komisija odrežena pri upravljanju teh odborov. Naj povem, da se ne skličajo tako pogosto. Eh, drugače je pri oprostitvi eh, vizumske obveznosti, kajti ukrepi so recipročni. Komisija predstavlja Evropsko unijo, to je zapisano v sporazumih. Potem ste postavili vprašanje v zvezi z Združenimi arabskimi emirati. To ni bilo v predlogu komisije, to je bilo predloženo tekom pogajanj sa strani sa zakonodajalca. Izdelana je bila ocena v zvezi sa človekovimi pravicami a, v teh državah. Potem, ali bodo še druge države, komisija je že napovedala, da bomo ob koncu tega leta izdelali predlog in da bo morda prišlo do prenosa iz pozitivni na negativni seznam in obratno. Ta predlog bo Evropska komisija predložila ob koncu leta. Hvala lepa. Hvala lepa za te informacije. Marija, želite še enkrat besedo? Eh, ja, samo zato, da se zahvalim komisiji in vsem kolegom za vse prispevke. Ja, septembra se bomo sestali se poročevalci v senci in takrat bomo, mislim, naredili korak naprej. Zdaj, zdaj, zdaj, hvala. Thank you, Fimalt. Hvala lepa. Kolegica Veža ima še eno vprašanje. Vi, excusez-moi, mais je trouve... Ja, se pravičujem, ampak komisija, mislim, ni odgovorila na vse vprašanja. Želeli bi bolj točno vprašanje, zlasti glede začasnih sporozumov glede človekovih pravic ste povedali, da ste človekove pravice ocenili, bi lahko dobili te ocene? To je bilo zanimivo. E, Želite odgovoriti, predstavnica komisije? Yeah, ja, maybe on, on this issue related to the um, Ja, glede te teme bi želela povedati, da tega nismo imeli v predlogu komisije glede Združenih arabskih emiratov izvesti ocene, te pa to postoh ni bilo predlagano, ampak imamo pa eh, dialog glede človekovih pravic preko, eh, preko službe za zunanje delovanje glede situacije o človekovih pravicah v Emiratih. Z vizumskimi programi ne bomo rešili vseh problemov, ampak lahko morda podamo majhen prispevek. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki. 30. točka. Predstavitev umestnih poročil in sicer treh poročil tematskega sektorja za pravica državljanov in ustavne zadeve. Um, naročili smo naslednje študije okrepitev skupnega evropskega azilnega sistema in alternative Dublinu. Najprej bo dobila besedo Marlen Garlik. Vesela sem, da ste danes z nami. Prosila bi vas za kratki povzetek prve študije. Potem se bomo ukvarjali z sodelovanjem Evropske unije s tretjimi državami na področju migracije. In tretja študija je preučitev novih zakonodajnih možnosti na področju delovne ekonomske migracije. Najprej bi se rada zahvalila obima gostjama ki bosta spregovorili pod zadnjo točko na dnevnem redu pred polednim premorom. Gospa Giltin Garlik, beseda je vaša. Ehm, na voljo vam dam po deset minut. Izvolite. Thank you very much and it's a pleasure to be here. Najlepša hvala, veliko zadovoljstvo je da smo danes tu z vami predlagali oziroma pripravili ekskluzivno podrobno poročilo, ki ga bomo nagradno tudi objavili v zvezi s okrepitvijo Evropskega azilnega sistema in alternative Dublinu, Dublinskemu sistemu nadaljevanja prosilcev za azil. Prvo vprašanje, ki smo si ga zastavili kot nek follow-up študij, ki smo že predstavili decembra tu na parlamentu, je kako dublinski sistem prispeva k nevarnemu prihodu preguncev v EU. Odgovor na to vprašanje. Naša študija je preučila znanje in pa strah pred dublinskim sistemom, tako strani potencialnih azilantov kot beguncov. Uh, prosilci za azil poskušajo, se poskušajo izogniti stiku z pristojnimi organi prve države članice, v katero prispejo. Zato, ker se bojijo, da se bo uporabilo silo in se bo poslalo nazaj v državo prvega prihoda, tudi v Grčiji, kjer imamo trenutno zamrzneno stanje getarinske orepe. Drugo vprašanje. so si ga zastavili, pa je bilo kakšne težave so zaradi, nastale zaradi tega um, nenadzorovanega, nevarnega prihoda beguncev v Evropske unije. In kakšne so ovire za varen prihod beguncev v Evropski uniji? V poročilu smo najprej preučili, kdo pride v EU na varen način. To je še kako povezano z razpravo, ki ste jo ravno kar imeli v zvezi s vizumskimi obveznostmi. Tisti, ki vizumov ne potrebujejo, pridejo v EU na bolj varen način. Iz Tunisa, na primer, gredo na trajekt, ne pridejo v Italijo za 35 evrov, lahko gre z Jordanijo z letalom v Pariz in zato plačajo 300 evrov. In ne umirajo v sredozemlju in UNHCR ocenjuje, da za prehod sredo zemljo plača tam okoli 57 tisoč evrov. Ta prehod je izjemno nevaren. Kakšna orodja pa imamo za varen prihod v Evropsko unijo? Če grem nazaj na prvo oviro, prva ovira je vizumska obveznost, druga je, druga ovira so sankcije za prevoznike, za tista podjetja, ki v EU pripeljejo potnike brez eh, primerne dokumentacije. Te sankcije prevoznikov so sankcije, zaradi katerih vizumske obveznosti postajajo bolj operativne za tiste, ki potrebujejo vizume. Če pogledate deset držav, iz katerih pride največ prosilcev za azil v Evropsko unijo, boste hitro videli, da je samo ena izmed teh držav država, za katero ne zahtevamo vizuma, da njihovi državljani pride v EU in ta država je Srbija. Kakšne mehanizme bi lahko uporabili za to, da bi zagotovili varen prihod v Evropsko unijo? In en primer je odprava vizumske obveznosti, eh, to ste ravno kar obravnavali. Evropska unija je že opravljala tudi humanitarne evakuacije, zlasti za svoje državljane, včasih pa tudi za državljane tretjih držav. Pripravili smo tudi poročilo pred enim letom za eh, humanitarne vizume, kako bi ta sistem utegnil delovati. Imamo tudi par primerov tega, kako države članice izdajajo dovoljstve humanitarne vizume. Potem pa je tu še vprašanje že obstoječih migracijskih poti. Če preučimo situacijo Eh, tistih migrantov, ki prihajajo iz držav, kjer je migrantov oziroma prosilci za sil vedno več in če v tej državi, člen, v tej državi velja vizumska obveznost, boste videli naprimer, da sirski državljani in iračani potujejo po najbolj nevarnih poteh po sredozemlju in um, po celini, več kot polovico vseh ljudi na čovnu prihaja iz teh dveh držav. Ukrajinci pa ne. Ukrajinci grejo po zeleni meji, ki je veliko bolj varna. Ko sirski in iraški državljani poskušajo preko zelene meje iti iz Turčijo v Grčijo ali v Bulgarijo, naprimer, kot eh, kažejo poročila UNHCR-ja, so soočeni s taktikami ekstremnega nasilja. Včasih tudi umrejo ti državljani Sirije in Turčije. Iraka in te taktike jim pač onemogočajo to, da bi šli po drugih poteh. Prav tako um, smo preučili centre za sprejem v Evropski uniji. In pod Amifom in pod skladom za begunce so ti skladi za sprejem financirani z evropskim denarjem. Vsi centri za sprejem v država članica so pravzaprav dr, eh, sprejemni centri Evropske unije. Zelo nas skrbi uporaba sile glede prosilcev za azil in v poražilu izpostavljamo to, da moramo zagotoviti, da so vsi pogoji sprejema, ki so vključeni v prenuljeno direktivo o pogojih sprejema, da se vsi ti pogoji spoštujejo. Prav tako so nas eh, prosili, da prečimo, kakšni so pogoji sprejema zunaj Evropske unije in že enkrat eh, članom Evropske, poslancem Evropskega parlamenta želimo predočiti argumente, zakaj so ti centri slaba ideja in zakaj so neučinkoviti. Hvala, zdaj pa dam besedo kolegici. Danke sehr, uh, frau Präsidentin. Um, the second section of the report uh, was drugi del poročila. Se nanaša na medsebojno priznavanje pozitivnih odločitev glede azilov. Glede azilnih odločitev negativne odločitve se priznavajo preko Dublinske uredbe. Država, država omogoča, da nekoga pošlje nazaj, ki je bil zavrnjen v sklopu azilanskega postopka. Vzajemno priznavanje pozitivnih odločitev in odločitev, ki uh, podeljujejo pozitivne pravice, je dobro sestavljeno načelo na področju PNZ-ja zlasti, naprimer na področju evropskega naloga za prijetje in zavarovanje. Na, dvem, na teh dveh področjih pa je harmonizacija veliko manj harmonizirana kot na področju azila, kar je zanimivo. Zahteva za vzajemno priznavanje statusa azilanta je nekaj, kar je povezano neposredno iz s, um, 78. členom pogodbe o delovanju Evropske unije. To namreč je pravna osnova za skupni azilni sistem in zahteva, da podelimo, držav, da podelimo osebam status azilanta, če se kvalificirajo za ta status. Skupni evropski sistem pa naj bi imel enoten status azilanta, ki naj bi bil veljaven po celi Evropski uniji. Argumenti, na podlagi katerih bi lahko naredili korak proti temu um, skupnemu statusu azilanta, torej koristi tega statusa so številne. Lahko bi na ta način okrepili dobro delovanje skupnega sistema za azil v Evropski uniji. Unijo v skladu s osnovnimi načeli Evropske unije, prav tako bi na ta način več ulagali v zmogljivosti v države članice, katerih sistem trenutno ni povsem skladen z normami Evropske unije. Prav tako pa bi na ta način omejili določene negativne posledice davljskega sistema, ki med drugim vključujejo tudi to, da tisti, ki so v odgovornosti ene države članice, da jim ta ponudi azil v odgovornosti te države članice tudi v smislu nudenja zaščite za obdobje petih let. In to velja tudi v primeru, da oseba nima najtesnejše povezave s državo članico, gostiteljico. To bi bil zelo pomemben korak pri preučevanju izvajanja Dabinske uredbe. V poročilu smo pročili tudi dve opciji za uvajanje eh, vzajemnega priznavanja v evropsko zakonodajo. Najprej opcija A, imeli bi zahtevo za to, da se prizna status azilanta, brž ko se izda ta odločba, država članica B bi morala priznati azilantski status, ki je bil um, odrejen v državi članici To pomeni, da, bo moral, da bodo morali vse države članice priznati vse pravice, ki jim grejo potem statusi subsidijarne zaščite in tako naprej. Minus te rešitve pa je ta, da bi na ta način vzpostavili tveganje sicer države članice, ki nudijo višjo raven zaščite beguncem, bi postale bolj privlačne. To je tudi en razlog, zakaj trdimo, da je to priporočilo nekaj, kar potrebuje tudi več prizadevanja za boljše izvajanje azilnega sistema v Evropski uniji. Druga opcija, ki smo jo dali na mizo, je opcija, ki bi vključevala manj obsežne spremembe zakonodajnega okvira, skrajšali bi obdobje, po katerem osebi, ki je bila podeljena zaščita, lahko uporabi pravico, da se priseli v drugo državo članico. Trenutno imamo pet let v skladu z direktivo o dolgoročnem bivanju, to bi skrajšali na dve leti. Na ta način bi osebe imele možnost, da se preselijo v državo, kjer imajo večje možnosti za boljšo integracijo, hkrati pa bi na ta način od njih eh, zahtevali, saj, da, se, da, da se poskušajo integrirati v državi članici zaščite v skladu s tem dogovorom bi bilo še vedno možno, da ohranimo vse pogoje in pa pravice glede selitve v drugo državo članico, posebne pogoje pa bi imeli za humanitarne situacije. V poročilu smo pročili tudi alternative za tablet, to je zdaj izjemno aktualna tema. Pročili smo serijo različnih opcij, ki bi jih dali obravnavo. Prvič radikalni korak napravim vzpostavitvi agencije Evropske unije za azil in zaščito. Ta agencija bi sama odločala o statusu azilantov, ne glede na to, kje se azilanti prijavijo in drža, ta agencija bi lahko potem eh, azilante dodelila evropskim državam na podlagi vnaprej določenih kriterijev. Druga opcija pa je ta, da damo prosilcem za status azil sami možnost, da se odločijo, kje bodo zaprosili za azil. To državam članicam ni všeč in ta rešitev verjetno ne bo sprejeta v trenutnem političnem okolju. Prav tako tretja opcija pa je ta, da bi um, azilante premestili potem, ko se jim odobri status. Četrta opcija pa bi bila preselitev prosilcev za azil upoštevajoč razdelitveni ključ, ki upošteva kapaciteto, um, prebivalstvo, gospodarske okoliščine in povezave, ki jih prosilec za azil ima z dotičnimi državami. V končnem delu pa v poročilu preučujemo tudi vprašanje tega, kako izboljšati dostopnost finančne pomoči, ki bo pomoč tistim državam, ki so pod pritiskom in ki ne morejo izpolnjevati svojih obveznosti. Najpreprostejša opcija, pravno gledano, bi bila ta, da bi okrepili ovojnico za urgentno financiranje, ki jo imamo v skladu za azil in migracije. Kot parlament 2 smo dobili več sredstev iz Evropskega sklada za begunce, ampak na podlagi nedavnih dogodkov pa mislim, da je postalo jasno, da nimamo dovolj sredstev za, za, za, držav, za države članice, ki se soočajo z večjimi pritiski. In druga možnost je, da bi imeli poseben sklad v, v Evropski uniji za točno ta namen, da bi zagotovili več solidarnosti, zlasti za odpravo finančnih neenakosti na tem področju. Um, o kriterijih bi se morali verjetno še pogajati. V vseh treh primerjih eh, trdimo, da moramo imeti poleg več sredstvo imeti tudi jasno zavezo, da se sprašuje pogoje in da se države članice zavežejo, da bodo vlagale v večje kapacitete. Hvala. Hvala lepa. Dejali ste, da eh, bi bilo najbolj enostavno to, če bi dali temu več denarja. E, sem v odboru za proračun in nasproti meni sedijo tisti, ki ne dajo tako radi denarja. To bo še zelo napeto, kako bomo obravnavali ta vprašanja. Nimamo več veliko časa. Ali imate, kolegice in kolegi, vprašanja? Kolegica Gomeš. Uh, ja, zelo na kratko ne povem samo to, da je to, da je to vprašanje finančne podpore izjemno pomembno v moji državi, kjer prejmemo, sprejmemo manj beguncev, tudi zato, ker ne poskušajo priti na, v našo državo tako, v tako velikem številu. Obstajajo pa tudi drugi razlogi. Vem pa, da župani tistih mest, eh, ki so izgubile prebivalstvo. In imamo grede iz naše države je odšlo um, tam okoli 485 tisoč oseb. Ti župani bodo gotovo pozdravili možnost, da te azilante, te begunce nastanimo v teh mestih, tudi delavci migrante, če bodo imeli primerno podporo. da jih namestimo tam, kjer je dovolj zemlje, kjer imamo pravzaprav že nastanitve pripravljene. To je ključno vprašanje podpore. Torej. In v parlamentu bi lahko poskušali poskrbeti tudi za to, da bi bil ta razdelitveni ključ spremljiv. Hvala. Hvala, ti kolegin. Hvala, Ana, kolegica Vrča. Oui, merci, madame. Ja, hvala, gospa predsedujoča. Želim se vam zahvaliti za to delo številna vaša priporočila. So dobra podlaga za razpravo tudi v parlamentu. Žele bi se nekako navezati na to, kar je bilo rano rečeno. Bolj kot svet moramo prepričati države članice, da potrebujemo drug razdelitveni ključ, eh, ključ glede proračunskih sredstev. E, zelo težko, verjetno boste šli v vseh 28 držav članic in poskušali prepričati vse. Včasih je namreč res tudi, da boljše rešitve ne najdemo v pogajanjih med svetom in parlamentom. Strenjam pa se tudi s tem, kar je povedala Ana. V Franciji smo imeli izjemno pozitivne izkušnje, zlasti v majhnih vaseh ponovno namestitvijo. Zelo pomembno torej je regionalno oziroma občinsko sodelovanje. Na ta način bi lahko morda deblokirali te situacije. Absolutne številke so včasih malce, so včasih malce preveč okorne. Mislim pa, da bi lahko, m, mm, m, mm, če bi se lotili zadev malce, m, v manjšem številu bi lahko hitreje uspeli. Tak se mi kje preutvoram, da je ja, tako zelo velik. Eh. Ja, najlepša hvala. Zelo zanimivo vam je bilo prisluhniti in vam in pa rešitvam, ki ste jih predlagali. Mislim pa, da česa še nismo omenili, naprimer pogoji sprejema v državah članicah. Če imate Eh, prosilci za azil in begunce imajo oni možnost, da si izberjo, izberejo državo. Boljše bi bilo, če bi lahko upoštevali njihove želje. Na ta način bi lahko boljše upoštevali tudi njihove želje, glede sprejema. Hvala. Eh, Gospa Kienge, hvala. Zahvaljujem se tudi jaz za ti poročili. Naj povem, da to, kar ste danes predstavili, je zelo koristno tudi pri delu, ki ga izvajamo tu v parlamentu. Eh, gre za uh, sredozemsko politiko z nekim celovitim pristopom in to vključuje številne točke, ki ste jih tudi vi predstavili. Potrebujemo nekaj konkretnega, konkretne predloge. Mislim, da iz tega lahko potegnemo kar nekaj koristnih namigov. Prva stvar, ki jo želim povdariti, je to, da moramo vedno bolj delati na izmenjavi dobrih praks eh, na področjih, ki ste jih tudi vi omenjali, ampak predvsem pri zadnjem, ko ste govorili o sredstvih. Mislim, da bo boljša uporaba skladov in sredstev. Eh, to mora iziti iz dobrih praks, ki se že uporabljajo na teritoriju, tako da nekateri predeli uspejo tudi prihraniti, bodi si z ozirom na procese. Eh, postopke, uvedbo nekega, mm, eh, uvedbo torej nekega modela, ki je že bil preverjen nekredju gre in torej druge. In torej mislim, da to, kar ste vi predlagali, bi vedno morali bolj eh, udejanjati in deliti, zato da pomagamo tudi tistim državam, ki so v težavah. Kar pa zadeva sredstva in resurse, seveda moramo delati na reformah v vsaki državi, kajti boj proti korupciji, proti organiziranemu kriminalu bi, uh, morali, uh, za, bi moral zagotoviti tudi večjo preglednost pri uporabi sredstev, zato da se izognemo, da sredstva, denar, ki je namenjen migrantom, pribežnikom, potem zaidejo v roke drugih ljudi eh, ki, in iz tega potem nastaja tudi populizem se, oziroma se instrumentalno uporablja te informacije in eh, je pač eh, govor o teh, da nekateri prejemajo ogromno denarja, ampak potem ta denar ne pride v žepe konkretnih upravičencev. Naj zaključim z vprašanjem vzajemnega priznavanja v azilnem sistemu, ki je za nas zanimivo, bomo skušali to razviti. Hvala. Dovolite še nekaj pripomp z moje strani. Eno je, da se premestitev tukaj sploh ne pojavlja. To me je presenetilo, kajti premestitev je zame ena najpomembnejših zakonitih možnosti, kako bi lahko uh, begunce naselili tukaj v Evropi. Druga stvar pa je vidik držav članic, kako bi lahko država članice podprle, kajti dublinski sistem ni uspešen, delno tudi zato, ker imajo nekatere države članice zelo eh, dober azilni sistem, eh, uveljavljen sistem, druge države članice pa nimajo sploh sistema za podeljevanje mm, azila. Zato je zelo pomembno vprašanje, ali imamo v neki državi eh, kapacitete za prevzem in pa za integracijo. To mi je padlo na pamet, ko sem vas poslušala. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa za te zelo koristne pripombe. Mislim, da je dobra praksa izredno pomembna. Prepustila bom medlin komentiranje uporabo virov in sredstev eh, in tudi vprašanje vzajemnega priznavanja. Vprašanje ponovne eh, naselitve to je tema, ki smo se je lotili eh, v poročilu, eh, ko govorimo o vprašanju humanitarnega vizuma. Torej, ljudje, ki prejmejo vizume za to, da vstopajo v Evropsko unijo in zaprosijo za azil, eh, torej to je tudi zajeto, Madlen izvoli. Ja, v zvezi z vprašanjem namenjena večje količine sredstev, to je ključno vprašanje, ki skrbi tudi svet v tem trenutku in eh, komisija tudi eh, pač je vložila strezne predloge z sistem in eh, tukaj mislim na prerasporeditev prosilcev za azil. Ampak to je ključnega pomena, kaj ti beležimo to težnje potem, da Eh, ustrezno razumemo naravo izziva, zirnega izziva, s katerim se spopadamo, ki je tako eh, pravno kot eh, tudi politično in socialno pravzaprav nek izziv za cele skupnosti, se pravi, da ne smemo postopati samo enostransko, ampak se moramo zediniti za to, da bolje razumemo in verjetno bi bilo potrebno prerasporediti sredstva in jih namenjati tam, kjer je res potrebno. Ni nujno, recimo, da eh, to razdelimo enakomirno, ampak moramo upoštevati konkretne potrebe imamo pač določene države, ki so spostavljene posebnim pritiskom in to je ključno vprašanje ne samo za trenutne razmere, s katerimi se zdaj bo spopadamo, ampak potencialno tudi za učinkovito delovanje skupnega evropskega azilnega sistema. Kar pa zadeva pogoje za sprejem, poročilo vsebuje celo vrsto podrobnih priporočil, zato da zagotovimo boljše, boljše spoštovanje, izpolnjevanje teh pogojev za sprejemanje in eh, dejansko eh, direktiva iz leta 2013 bo prenovljena, ampak prizadevanja morajo biti prisotna ne samo na nacionalni ravni, ampak za večjo uporabo evropskih podpor tudi preka e EASA in tudi z ustreznim novim predlogom. Poročilo vključuje tudi analizo um, predloga Evropske komisije v zvezi z premestitvijo in um, ugotavljamo, da vključuje nekaj pozitivnih elementov, ampak mora bolj upoštevati uh, namere in želje prosilcev za azil, ne samo zato, ker je stvar človekovih pravic, ampak ker to je, to je povezano tudi s praktično realnostjo, kajti ugotavljamo, da je prišlo do neuspeha dublinskega sistema ravno zato, ker ta sistem ne upošteva želja posameznikov. Imamo veliko prosilcev, ki pravzaprav se skušajo izogniti temu sistemu in uredbi prav zaradi tega, pa čeprav uredba stremi za tem, da bi omejevali zamegljevala te pojave, kar zajeva vzajemno priznavanje. Vemo, da italijansko predsedstvo se je zelo posvetilo temu. Takrat eh, pravzaprav ta predlog eh, ni bil deležen eh, tiste podpore, ki bi bila potrebna, zato v poročilu smo skoristili priložnost, da se lotimo tega ne kot politične vprašanje, ampak kot tehnično zadevo, ki jo proučujemo, ugotavljamo, katere bi lahko bile posledice. Na to gledamo iz dveh različnih pravniških zornih kotov in ugotavljamo, da to pravzaprav je del ciljev, ki jih zasleduje pogodba in torej kratko ali dolgoročno bo potrebno to tudi doseči. Hvala. Hvala lepa. Tako, vaša naloga je opravljena. Želim vam a, lep po poletje, sedaj pa prosim naslednja dva govorca, da se nam pridružita tukaj spredaj. Um Pri tej študiji gre za sodelovanje Evropske unije s tretjimi državami na področju priseljevanja. Oba govornika, govornika bosta eh, pravkar prišla k nam, uporabili bomo enak sistem kot do sedaj. Torej pa dalje boste uvod v svojo študijo, 10 minut prosim, potem pa bodo kolegi dobili možnost za vprašanje. Bomo zamenjali ime. Hmm? Could you please give me your real name because you are not Mr. De Bruyke? I was informed. <laughs> Huh? Martin. Um, Martin, fine, Dobro, torej tukaj sem imela ime gospoda De Brukerja, ampak uh, vi ste gospod Martin, torej pozdravljeni gospod Martin. Kdo želi začeti? Jaz bom. Hvala. Res uh, nam je v veliko čas, da smo lahko tu, da predstavimo to preliminarno študijo in da spregovorimo v imenu našega raziskovalne ekipe, eh, ki se posvečajo temi migracij. To je mreža Odiseus, ki se posveča azilu in eh, migracijam in eh, naš, naša ekipa je multidisciplinarna in uh, sestavljamo to skupino kolegica, ki je tu, potem gospod Debruker, jaz sama in gospod Martin. Torej, pričnemo s kontekstom in naj spregovorimo o izzivih, eh, političnih izzivih, eh, ki so povezani z migracijami in to je povezano tudi z globalnim pristopom k migracijam in mobilnosti in um, ukvarjamo se z vprašanji zunanje pristojnosti, kako se to deli med Evropsko unijo in uh, tretjimi državami in kako se to usklajuje, ker je to zelo pomembno. Torej, imamo dva glavna dela v tej študiji. Eh, en, en del se ukvarja z vsemi instrumenti pri sodelovanju s tretjimi državami na tem področju, politični, pravni, operativni eh, in drugi instrumenti. In to vključuje tudi nekatere glavne nauke, ki smo jih lahko potegnili iz določenih praks eh, držav članice, iz bilateralnih odnosov z tretjimi državami. V drugem delu pa ocenjujemo učinek eh, različnih oblik sodelovanja in ukvarjamo se s trimi razsežnostmi, substantivna, torej ja, vsebinska eh, dimenzija, potem funkcionalna razsežnost, prednosti in slabosti določenih instrumentov in potem še področje, kjer je prišlo eh, do izboljšav oziroma kjer bi lahko stvari še izboljšali pri usklajevanju. To je institucionalna razsežnost. Mi a, eh, imamo tudi celo vrsto kratkih primerov iz Maroka, Tunizije in Moldavije delili bi z vami nekaj ja, začetnih ugotovitev. Jaz se bom osredotočila na nove instrumente za sodelovanje, politično, pravno in operativno sodelovanje. Kolega pa se bo osredotočil na določene ugotovitve, kako podpreti eh, učinkovitost teh instrumentov. Poleg tega bomo, se bomo skušali, bomo skušali tudi govoriti na konkretno vprašanje, ki smo jih prejeli od vas pred, tem, pred to predstavitvijo. Torej, eh, najprej ta pregled instrumentov sodelovanja s tretjimi državami, to smo razdelili v skladu z njihovo naravo. Torej, ko gre za politične instrumente, imamo regionalni dialog, bilateralni dialog, partnerstva za mobilnost, agendo za migracije in mobilnost, pravni instrumenti, migracijske klauzule iz globalnega sporazuma. Eh, pridružitvene sporazume, potem eh, migracijske sporazume, kot naprimer za ponovno. Uh, ponovni sprejem, potem programe za regionalno zaščito, novo različico tega, potem eh, del, um, dogovore, ki jih sklepa Frontex in pa dogovori znotraj eh, službe za zunanje delovanje. Imamo celo vrsto izvrševalnih ukrepov, imamo tudi primerjalno analizo izvajalskih instrumentov in tudi primerjalne ocene z ozirom na splošne cilje, ki jih zasledujemo v tej globalni azilni politiki. Torej, imamo celo vrsto oblik dialoga, kamov in tako dalje. In uh, različne prioritete so uh, tudi hkrati upoštevane v sklopu istega instrumenta. Uh,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 Potem imamo sporazume za ponovni sprejem, potem dogovore in tudi e, klauzule za skupno upravljanje migracij. Tretji in četrti steber gama za povečanje učinka, kar zadeva mednarodno zaščito, to so cilji, ki so e, deležni manj pozornosti, to ni dovolj operativno in to se uveljavlja sem v dejavnostih EASA, poleg a, eh, pač nekih celovitih instrumentov. Isto velja tudi za četrti stebr v zvezi z mednarodno zaščito. Ker pa zadeva naravo instrumentov, lahko opažamo, da a, eh, celoviti instrumenti so politične narave za udeležbo držav članic Evropske unije, medtem ko specifični instrumenti Eh, naj so to pravno zavezujoči ali operativni instrumenti, eh, to sklepa eh, Evropska unija, ko gre za ekskluzivno pristojnost, kar zadeva azil. Torej, v tako kot eh, je pokazano tudi v eh, klauzulah za obvladovanje migracij, lahko uporabljamo tudi mehko zakonodajo. Imamo torej pridružitvene sporazume, potem partnerstva za mobilnost, to je različno po naravi, ampak učinek je lahko enak. Potem skupne ugotovitve, ki jih lahko delimo z vami glede tega pregleda različnih instrumentov, je to, da je treba upoštevati, da materialni cilji morajo soupadati in to mora biti skladno z stabri iz gama. Regionalni dialog moram, lahko opredelimo eh, preko tega ujemanja, sodelovanja, bodi se kar zadeva vzhodnoevropske države in afriške države. Prihaja tudi do določenega prekrivanja, kar zadeva instrumente. Naprimer, če pomislimo na, na spodbujanje na gradnjo smogljivosti, eh, moramo to spodbuditi s partnerstvi za mobilnost, za kami, z eh, programi za regionalno zaščito in tudi z dialogom za liberalizacijo vizumskih postopkov ki eh, privede do določenih različnih stopenj uspeha. Beležimo tudi pomankanje ustrezne so udeležbe držav članic pri vseh teh instrumentih, kar je skupno za regionalni dialog, za partnerstva, za mobilnost in RDPP-ji. <clears throat> Tega se moramo lotiti prek različnih ukrepov, naprimer v regionalnem dialogu bi lahko predvideli manj in več ciljnih srečanj in lahko bi opustili določene dialoge, ki ne pomenijo dodane vrednosti, ampak seveda To pomeni, da moramo se oddaljiti od starih metod dela in se usmeriti v druge strateške perspektive, kar zadeva zunanje delovanje. In pri tem je treba tudi upoštevati razpoložljivo sredstev za zagotavljanje deležbe pri teh dialogih, kar pa zadeva partnerstvo za mobilnost in posamezne države članice imajo določene pobude in to bi lahko nadomestili z večstranskimi projekti, ki vključujo skupine držav članic oziroma posamezne akcije in to bi lahko spodbudili s sredstvi, ki so sredotočeni soočajo z multilateralnimi skladi, ki se osredotočajo na, eh, na dodano vrednost in ne samo na bilateralne pobude, ki že potekajo med določenimi državami članicami in tretjimi državami, potem partnerstva za mobilnost in eh, odziv na konkreten eh, zanimanje, ki ste ga izkazali za to. Izvajanje ni videti uravnoteženo med različnimi komponentami kama in eh, zato bi morali eh, točkovnice posodobiti, zato da bi videli, katere so možnosti za zakonito priseljevanje, kako se razvijajo projekti za zaščito priseljencev, potem kateri so novi predlogi za razvoj in migracije. Več sredstev morda bi lahko angažirali za to, da bi dosegali cilje iz partnerstva za mobilnost in eh, instrument kot del sklada AMIF. Eh, je tudi velik izziv in obstajajo tudi različne zanimanje strani partnerjev. Eh, morda eh, bi bilo potrebno to vključiti v postopke pač pogajanja v tem okviru in potem, ko imamo tudi zaščitne programe, regionalne, torej regionalne zaščitne programe, kar sodelujemo z komisijo, pri tem sodelujemo z komisijo, ampak ti programi so preveč eh, obširno zastavljeni in to povzroča težave pri ocenjevanju njihovega učinka. Primankuje tudi usklajevanja eh, med eh, politikami za humanitarno pomoč med določenimi državami in predvsem, ko gre za izvajanje na lokalni ravni. In, uh, torej, um, Eh, nekatere programe izvaja tudi UNHCR in eh, opažamo, da komponenta, ki zadeva mm, ponovno namestitev, je včasih prešipka. Um, ehm, torej, učinek je zelo omejen, predvsem, kar zadeva RPP-ja. In um, uh, torej, določene sklade smo tudi povečali z večjo deležbo držav članic kot v preteklosti, to da še vedno je eh, eh, področje uporabe preširoko, eh, torej ta obseg je tako širok, tako obsežen, da ga je potem težko oceniti. Potrebni, potrebni bi bili instrumenti, ki bi se lotili vseh različnih aspektov tega okvira, in uh, morali bi izboljšati določena orodja, nekatera druga bi lahko začeli razvijati, ampak potrebujemo več časa in prizadevanj za to, da zagotovimo ustrezno izvajanje in ocenjevanje učinka eh, pri eh, doseganju ciljev in pri zagotavljanju določenih rezultatov. Zdaj pa predam besedo kolegu Martino, ki bo spregovoril o financiranju. Govoril v španjol, eh, po respetu a los interpretes también. Govoril v španjol špansko, glede zunanjega sodelovanja področju migracij in azile in glede finančnih eh, inštrumentov. Moram reči, da je to rezultat dolgega procesa, ker so migracije in azil postale vedno bolj pomembne kot del eh, zunanjega sodelovanja Evropske unije, tako v smislu razvojnega sodelovanja, kot v smislu bolj političnega sodelovanja. posledica tega je, da imamo situacijo, kjer imamo tri oziroma štiri uh, generalne službe Evropske komisije, ki so izjemno aktivne, DigiDevco, DigiHome, DigiNear in pa jaz. Imamo ogromno različnih inštrumentov. za različne partnere, ki želijo sodelovati z nami na področju azila. Uh, 15 oziroma 16 različnih finančnih inštrumentov imamo za financiranje enega ukrepa, kar pomeni, da je vidnost eh, malce omejena, včasih pride tudi do prikrivanja. Glede obdobja 2014-2020 je glavni inštrument tematski program za pač javne izzive 340, 304, um, 384 milijonov oziroma 344 milijonov imamo na voljo v tem programskem obdobju, malce manj kot v prejšnjem. Vsi te skladi, ki jih imamo za strateško sodelovanje, za azil, DigiHome in pa skladi za interno varnost, za meje, za, za evropsko sosedsko politiko, pri vseh teh skladih ex-ante pač ne vemo, koliko teh sredstev bo šlo v migracije, zato ker se odvisno od projektov. V primeru geografskih skladov samo Etiopija, Nigerija in Maroko smatrajo priseljevanje kot prioriteto za Evropsko unijo. Želel bi omeniti tri vizije glede sodelovanja na tem področju. To so podatki DEFKA glede razvojnega sodelovanja. Iz DG Home smo dobili podatke, ampak ne vemo točno, katere podatki pa še kam. Tam okoli 100 milijonov na leto imamo do leta 2013. tam okoli 55 milijonov gre v tematski program za azil in migracije. Vse ostalo pri geografskih programah pa od leta 2009 do leta 2012 se je skupaj izjemno zvišalo tudi za integre, zaradi integriranega upravljanja z mejami. Na tej prosovnici pa vidite geografske prioritete zunanega sodelovanja Evropske unije na področje priseljevanja. Sosedska politika predstavlja 20 odstotkov, to je vzhodna Evropa, potem v rdeči, bar, v rdeči barvi imamo severno Afriko, naslednja barva pa je subsaharska Afrika. 66 odstotkov sredstev namenimo za to regijo, vse ostalo pa za Evropsko unijo Azija in Latinska Amerika pa prejmete zelo malo sredstva. In ne na zadnje, na zadnji prosovnici pa vidite, kako so skladi bili razdeljeni med leti 2004 in 2011 po tematskih prioritetah, eh, tam v Koreji. 22 odstotkov gre za nadzor nezakonitega preseljevanja, 23 odstotkov azil, 24 odstotkov preseljevanja in razvoj, tam je vključeno ogromno različnih zadev, samo 14 odstotkov pa zakonito preseljevanje in potem še nekaj za, za migranske pravice. Tu gre naprimer za kampanjo zaveščanja, njihov cilj pa je zaščita pravic migrantov. Ampak jih ne varujejo neposredno migrante, tako rekoč. Pač, to pa tudi vse. Študij smo tudi, po študijo smo poskušali vključiti tudi podatke iz eh, GD Home, to ni preprosto, zato ker pogosto nimamo osnovnih podatkov, zato da bi izvedli analizo. Pri devku pa imamo vse podatke. Hvala. Finjaci in danci, nekaj malo. Hvala lepa za ti dve predstavitvi. Kdo želi kaj povedati? Ana, izvolite. Hvala lepa. Spominjam se neke izkušnje, ko sem bila poročevalka za Libijo za časa Gaddafija. In kar zadeva pristop Unije do do izpogajanja krovnih sporazumov. Ta, takrat vse je bilo odvisno od sporazuma o ponovnem sprejemu. In pomankanje razumevanja tega, kar je bilo res na tapeti iz političnega zornega kota za naše države članice, torej tako pomankanje razumevanja je bilo res nekaj grozljivega, ker smo se takrat pogovarjali z režimom Gaddafija. Eh, ki je eh, pač izgnal UNHCR eh, in zdaj vidimo, kaj se tam dogaja. To ni nič novega, pravzaprav vse to je bilo že znano za časa Gaddafija. In torej tukaj pravzaprav beležimo neko pomankanje nekih načel in to je bilo res grozljivo. Ampak mislim, da se te stvari pravzaprav niso spremenile in zdaj ugotavljamo spet, da prihaja do tega pomankanja nekih načel, ko opažamo, da nismo pripravljeni eh, pomagati tistim, ki. Eh, potrebujo pomoč in jo iščejo pri nas. Torej, moje vprašanje je zelo enostavno. Kateri so pravne, pravni instrumenti, ali države članice res razmišljajo o določenih pravnih poteh, ali imamo kako državo članico, ki ima res pravne poti, kako, ena, eh, kako so te stvari urejene, ko govorimo o nekih pravnih poteh za dostopanje do Evropske unije. Gospa Kienge, izvolite. Grazie. Eh. Hvala. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalcem za ta prispevka, ampak mislim, da bi morali posvetiti še veliko dela in časa tem temam, ker doslej niso jasne povezave med migracijami in azilom in mednarodnim sodelovanjem. To je že očitno v naravni posameznih držav članic, kjer Ministrstvo za notranje zadeve, za zunanje zadeve, ki je zadolženo uh, za sodelovanje, ne deluje ta skupaj imata ločene programe. Torej se sprašujem, kako bi lahko vključili to tako zelo pomembno temo znotraj delovanja drugega ministrstva, če že ministrstva ne razvijata neke povezane politike. Torej mimo vsega tega, kar ste vi povedali v svojem prispevku. Pa še ena tema, ki sem jo želela spostaviti, je tale vprašanje mladih. To je zelo pomembno v mednarodnem sodelovanju. Mislim, da dan danes, če moramo uh, se, se še zelo potruditi, je zato, ker se moramo boriti proti nečemu, kaj Tijana je govorila o zakonitih poteh za priseljevanje, ampak moramo razmišljati tudi o možnosti, da države rastejo, odraščajo in se izobražujo v svoji državi. In to z razvojno pomočjo moramo razmišljati o mladih, ki predstavljajo ogromen delež prebivalstva v teh državah in to bo tudi veljalo v naslednjih letih v subsaharski Afriki in drugod. Ampak se moramo zavedati, da prek sodelovanja lahko spremenimo tudi kriterije, lahko spremenimo cilje, zato moramo ulagati torej v podjetniške sposobnosti, v sposobnosti mladih, da razvijajo eh, dejavnosti in eh, znanja v, svoje, v svojih državah. Tega pa ne, stori, ne počenjamo vidimo. In uh, vidimo tiste, ki bežijo na teh plovilih, to so v glavnem samo mladi in to nam mora dati razumeti, da nekaj ne deluje v njihovih državah. In torej, če že danes razpolagamo s tem instrumentom, moramo si to razlagati v upoštevanju tega, kar se danes dogaja, beg mladih, kako naj posežemo in pomagamo mladim, kako naj jim omogočimo dobro upravljanje, ker mnog, mnogi, mnoga sredstva ne pridejo do njih. Če bežijo, bežijo pred dik diktatorstvom, bežijo pred eh, vladajočimi, ki dolgo ostajajo na oblasti v njihovih državah. In mislim, da mi bi morali tudi podpreti nov politični razred s temi sredstvi ampak te teme na žalost, teh tem na žalost ne združujemo in torej jaz eh, ravno poziram k temu, kako lahko razvijamo integrirano politiko med politiko za notranje zadeve in zunanje zadeve in s tem bom zaključila, tema me zelo navdušuje, ker je tema, ki je povezana tudi z zunanjo solidarnostjo in kako naj a, eh, vplivamo na globlje korenine teh težav. Hvala. Hvala lepa. Prosila bi vas, da ste kar se da kratki, kajti eh, slišali bomo eh, predstavitev še dveh študij. Zelo kratko. E, imam vprašanje glede Maroka in pa skladu za, Mar skladu za Maroko. Kakšno jamstvo imamo, da se ti skladi ne bodo uporabljali za to, da se ne bo financirala izgradnja tega zidu okupi na okupiranem ozemlju? Jurek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 praktični vidiki priseljevanja iz držav, ki so trenutno viri eh, tega, teh tokov. Kaj na primer o priseljevanju iz afriškega roga v Saudsko Arabijo, torej med tretjimi državami? Kaj a, bi lahko rekli o sodelovanju z Etiopijo? A, eh, ko gre na primer za mm, kristijane iz Eritreje, ki se selijo v druge tretje države. Eh, rad bi tudi vedel nekaj več o tem, kako praktično pomagamo priseljencem v tretjih državah. Hvala. Ähm, Še sama bi podala nekaj eh, pripomb. Dejali ste, da v Afriki nimamo samo revnih držav, ampak celo vrsta bogatih in da ponovna namestitev pri milijonih beguncev a, ni namenjena samo Evropi. Kako je videti s tem, da bi omogočili ponovno naselitev tudi na afriški celini v sodelovanju z Evropsko unijo? In sicer poleg prispevka, ki ga bomo sami uh, dali zato da bi ljudem eh, ustvarili domovino. Okay. Uh, muy rápidamente. Ja, zelo na kratko. To je študija procesov. Ja. Pred današnjim sestankom smo se pogovarjali z vašimi kolegi o tem, kako zagotoviti boljše usklejevanje med inštitucijami glede migracij. V EU-ju in na komisiji zlasti med eh, GD Home in GD Defco. Pač dve različne logiki uporabljate in to se vidi tudi na terenu. Naše poročilo govori tudi o tem. Izjiv trenutno v tem, kako uskladiti ta dva cilja. Razvoj držav, naših južnih partneric in pa kako hkrati izpolniti cilje evropske migracijske politike. Glede mladih, ja, 80 odstotkov jih je starih od 18 do 30 let, tako da je to zelo velika ciljna skupina. Zelo zanimivo praktično vprašanje je to, da v Evropski agendi za migracijo, V, v, za migracije nimamo nekakšnega stebra ki povezuje migracije z razvojem. O migracijah govorimo samo o neko pojavo, ki naj bi ga upravljali iz Evrope. Dobro, to in tam se govori o zakonitih migracijah, nikjer pa ne govorimo o globalnih neenakostih in o razvoju držav izvora. Tega se ne povezuje z migracijami. Glede Maroka pa je glavno tveganje za zlorabo sredstev glede Maroka um, zaznavamo pri proračunski pomoči. V Ukrajini in v Maroku smo v preteklosti imeli proračunsko pomoč za pomoč pri um, migracijah, ampak te programe smo prekinili. Njih več. Dan danes imamo določene programe, Eh, pri katerih EU pomaga Maroko pri nadzoru meja, ampak tehnično, gledani, tehnično gledano ni možno, da bi šla evropska sredstva v izgradnjo tega zidu. Mogoče se je to zgodilo v preteklosti, ampak eh, zdaj to ni tehnično več možno. Glede migracij jug-jug, Etiopija in tako naprej, tu pa menim, da je Evropska unija dala zelo dober zgled. Pred enim letom je Saudska Arabija vrnila 110 tisoč etiopcev in Evropska unija je bila edina država, ki je pomagala tem 110 tisočim etiopejcem v Etiopiji. V okviru razvojnega sodelovanja Evropske unije pa se vedno bolj pogosto dogaja to, da Evropska unija ukrepa v primerih eh, migracij jug-sever, ampak se osredotočamo tudi na migracije jug-jug. To je zelo pomemben korak naprej in škoda bi bilo, če bi to na to nekako pozabili, ko se pogovarjamo o migracijah. Zadnje vprašanje v zvezi z Afriko. Uh, imamo bo, kar nekaj bogatih držav, ki so izvorne države, naprimer Alžirija, Južna Afrika, ja, niti ne, to, ne, ne toliko Nigerija, pa ja. Tako da pač tam nimajo politične volje v teh državah, da bi se soočili s to težavo. Prav tako Evrop, Evropska unija ne nudi nekega globalnega svežnja, ki bi bil dovolj zanimiv Maroko pa je sprejel nov zakon o azilu, ki je zgled celo regijo. Tako da menim, da v teh bogatejših državah v Afriki ni politične volje, da bi to preprečili. Prav tako pa EU ne more ponuditi nekega celovitega svežnja, ki bi vključeval tudi sprem. Eh, če lahko komentiramo eno minuto, da dodam še nekaj komentarjev um, in v odgovor na nekatero vprašanje. Eh, omenjali ste tudi problem nerazumevanja političnih razmir. Mislim, da je to povezano z vprašanjem o katerem je govoril tudi kolega, in sicer to, da je potrebno notranje usklajevanje na ravni komisije, ampak to je tudi veliki ziv, kajti eh, gre za probleme usklajevanja med komisijo in eh, službo za zunanje delovanje in eh, pa delegacijami v tretjih državah. Torej, uradniki za povezavo so že bili nameščeni v tretjih državah in bi se morali ukvarjati z temi vprašanji migracije, ampak mislim, da je to ravno ključ za reševanje teh problemov. Tukaj pač eh, se postavlja vprašanje, kdo razpolaga za strokovnim znanjem, kdo pa zastavlja politično vizijo, ampak obe plati sta bistveni. Kar pa zadevate pravne eh, poti eh, za zagotavljanje zaščite osebam, ki prihajajo iz teh držav, kolikor vem, vse države članice so postopoma opustile vse vse eh, take oblike zaščite za ljud, osebe iz tretjih držav, tudi Švica je spremenila svojo zakonodajo eh, z, zunaj Evropske, je zunaj pač Evropske unije. In eh, potem pa imamo tudi še drugo vprašanje, ki so jih opozarjali, na katero so postavili na katero so opozarjali nekateri drugi govorci in potem pa ste postavljali še eno vprašanje o pač neusklajenosti med različnimi ministrstvi. Mislim, da je to uh, skoraj presenetljivo, kaj ti instrumenti iz GAMA so zastavljeni ravno zato, da bi zagotavljali notranje eh, usklajevanje. Ampak v praksi pa vidimo, da včasih partnerstva za mobilnost zagotovijo samo notranjo usklajenost, uh, v tretji državi, zato da ministrstva v tretji državi se uskladijo med sabo eh, pri, eh, v sklopu sodelovanja z Evropsko unijo. Upam, da ta partnerstva bodo imela iste učinke tudi za države članice. Ampak mislim, da bi morali imeti mehanizem za to, da obveščamo eh, vse Eh, da, eh, o tem, da pač eh, je potrebno spoštovati ta pravila tudi, ko gre za nacionalne pristojnosti. To bi moralo biti načelo v lojalnem sodelovanju in morda tak mehanizem bi lahko zagotavljal uskladitev um, z, z Evropsko unijo, ampak tudi znotraj med različnimi ministrstvi v, v eni in isti državi članici. Ja, zdaj pa bi bilo potrebno zaključiti. Ja, hvala lepa. You, because... Se vam zahvaliti, uh, ker bomo imeli še zadnjo predstavitev gospoda Martina in če ne prekinemo zdaj tu na tem mestu, ne bomo imeli možnosti, da mu prisluhnemo, ker nas bodo tolmači zapustili. Torej, hvala lepa eh, vam, gospa, in zdaj predajam še enkrat besedo Martinu, eh, gospodu Martinu kratek bom, pred nami je že celoten osnutek in eh, končali bomo konec meseca. To je poročilo o a, eh, Centru za a, eh, politiko preseljevanja. Šest avtorjev je delalo na tem. Imamo dva ekonomista in dva pravnika. Ideja je sledeča. Radi bi dali vsebino temu celovitemu pristopu k priseljevanju, ki ste ga prej omenili in sicer tako, da se osredotočamo na nove poti za zakonito priseljevanje. To se nanaša na vprašanje, ki ste ga postavili prej, kajti imamo paradoks v Evropi, eh, potrebujemo eh, delovne eh, priseljence, nimamo pa zakonitih poti, kako bi prišli na zakonit način v Evropsko unijo. Kratek bom. Tukaj je struktura poročila, kakršno je. Imamo šest poglavij, postavil bom šest vprašanj in pa nakratko komentiral vsako točko. Zakaj potrebujemo zakonodajo Evropske unije o delovnem preseljevanju? Nakratko, tu je eh, logična posledica prostega gibanja v Evropski uniji. Ne morete imeti prostega gibanja ne da bi imeli tudi eh, skupne politike zaposlovanja, ne da bi imeli skupnega trga dela in ne da bi imeli skupne eh, politike eh, priseljevanja delavcev. Kajti sicer sistem ne bi dobro deloval v evropskem gospodarskem prostoru. Druga stvar. In to tudi podrobneje obdelamo v poročilu. Druga točka. Kaj so primankljaji kaj so slabosti trga dela v Evropi in kakšni so izgledi za delovno preseljevanje v prihodnosti. Kratek odgovor. Pregledali smo se vsa poročila in pa študije. Kratek odgovor je, da Evropa že ta hip potrebuje eh, delavce priseljence. Znova paradoks. Bolj potrebujemo, um, ja, bolj potrebujemo nizko usposobljene kot pa visoko usposobljene delavce. O tem lahko še govorimo, če želite. Potrebe pa so različne po državah članicah. Potrebe niso enake uh, na jugu Evrope, ki je sedaj sredi krize, uh, kot pa naprimer v Avstriji, Nemčiji ali pa v kakšnih drugih bogatejših državah Evropske unije. Dovolite še dodatno pripombo. Osem od dvajsetih eh, prisiljencev so visoko usposobljeni. Torej, imamo nizko in visoko usposobljene eh, prisiljence, ki jih potrebujemo. Tretja točka. Kakšen je pravni okvir za uh, delavce priseljence v Evropski uniji? Pravni okvir je razdrobljen in sicer po kategorijah za raziskovalce, za uh, visoko sposobne delavce s modrimi karticami. Potem imamo sezonske delavce, imamo tudi predlog za študente. To so različni instrumenti, ki se malo uporabljajo vse eh, presoje vpliva in stanja pravijo, da so ne, ti instrumenti nerelevantni za uh, toke priseljencev v Evropsko unijo. Delno je to zato, ker je v presoji držav članic, kako bodo izvajale te instrumente. Torej, pristop bi bil dober ta, da bi Evropska komisija uvedla celovit pristop k delavcem eh, priseljencem. Četrta točka. Kakšen je vpliv te politike? Zelo omejen, kaj ti, ti instrumenti so razrobljeni in se malo uporabljajo. Torej, vpliv ni velik. Toda, opredelili smo ključne momente, kjer te politike ne vključujajo dovolj eh, delavcev, ki so že v Evropski uniji, kot naprimer koristniki združevanja, politike združevanja, tuji eh, eh, študenti, pa tudi iskalci, prosilci za azil. Ti bi se lahko vključili v trg dela in bi jih morali tudi razumeti kot del politike delavcev priseljencev. To imenujemo celovit pristop k uh, delavcem priseljencem. Uh, Peta sekcija. Ali Evropska agenda ustriza potrebam zakonodaje Evropske unije o uh, priseljevanju delavcev? Nismo rešili vprašanja, kako bi povezali Evropski trg dela z uh, tujimi delavci, ki prihajajo sem edini dolgoročni pristop agende je sistem točk, ki pa ni primeren za eh, trg dela v Evropi, ne odgovarja dobro na, oprede, na eh, točke, ki smo jih opredelili. Evropska agenda je dobra priložnost, da bi reševali ta vprašanja. In končno šesti oddelek. Radi bi opredelili 18 novih poti do Evropske unije. Tukaj eh, opredeljujemo uh, dobre in slabe točke, prilagoditev na kontekst Evropske unije in pa izvidljivost, in sicer politična in gospodarska izvidljivost vsake in sicer eh, vzdolž šestih eh, funkcij teh poti. Torej, usklajevanje trgov, potem optimizacija obstoji, če delovne sile, kot je naprimer, kot naprimer um, eh, tuji študenti ali pa koristniki združevanja družin, potem odpiranje novih kanalov, potem izkoriščanje vseh potencijalov uh, zakonitih preseljencev v Evropski uniji. potem povezovanje tega z um, eh, zunanjem sodelovanjem Evropske unije, z sosedstvom. Potem je tukaj še sistem poročanja o statistikah, kajti nimamo sistematičnega spremljanja politik o eh, delovcih preseljencih v Evropski uniji, tega nimamo rejeno na eh, strukturiran način. In pa potrebovali bi tudi posvetovanje za deležnike. Hvala lepa. Hvala lepa, odlični ste bili. Ampak kolegom bomo dali možnost, da postavijo vsaj eno vprašanje. Uh, in prosim, da smo vsi kratki. Gospod Jurek. Zaženkuje. Krutke uvagi. Na... Hvala lepa. Nekaj kratkih pripomb. O čem pravzaprav govorimo? Pred petimi leti je velika skupina držav članic omejila možnost, da za zakonito delo na svojem ozemlju in sicer za druge državljane Evropske unije. Imamo velike notranje tokove priseljencev, imamo notranje in zonanje. Gospa Gomes je omenila okrog 500 tisoč eh, portugalcev, ki so zapustili Portugalsko v zadnjih letih. Sedaj pa govorimo o priseljencih o, iz Bolgarije, iz eh, Litve, naprimer. Uh, eh, govorimo o desetih odstotkih ljudi in ta gibanja ljudi uh, vzbujajo reakcije v Združenem kraljestvu. Številni prebivalci Evropske unije se gibajo znotraj Evropske unije. Kako to lahko primerjate z zunanjim priseljevanjem? Kajti ni solidarnosti do evropskih državljanov. Humanitarna pomoč je drugačna od uh, delavcev priseljencev. Ana. Naj uh, postavimo kontekst teh 580 tisoč portugalcev, ki so zaposlili portugalsko. Večina jih je kvalificiranih in oni ne sodijo v kategorijo uh, migrantov, ampak ekspatov. Zakaj gredo? Zato, ker ne najdejo dela na portugalskem, zaradi krize, zaradi vrčevanja. Oni bi raje živeli na portugalskem, to vam lahko zagotovim. Toda, Bilo pa je tudi veliko priseljencev, kajti Portugalska je sprejemala ljudi iz Ukrajine, iz eh, Moldavije in iz številnih drugih držav, poleg iz Afrike in Brazilije. In ti so bili prvi, ki so šli s krizo. In sedaj imamo področja na portugalskem, kjer sploh ni ljudi, pa jih nujno potrebujemo. To je resničen problem. Potrebujemo priseljence kljub krizi absolutno nujno potrebujemo priseljence. In enostavno smešno je, da naše vlade tega ne želijo uvideti. Eh, vlade bi morale omogočiti eh, zakonit in varen eh, pristop teh ljudi portugalske eh, zdravniške sestre so bile eh, v Veliki Britaniji zelo zaželene, ker so bile zelo dobro usposobljene. To vam lahko povem iz vlastnih izkušenj. Izvolite, dam vam besedo za odgovor. Primero, eh, cuando hablamos de migración legal y el informe. Torej, glede legalnega priseljevanja, ne govorimo o lastnem interesu eh, držav članic Evropske unije. Tu ne govorimo o sodelovanju, ne govorimo o solidarnosti, govorimo o tem, da je treba zadovoljiti potrebe delovnega trga Evropske unije. To je kot prvo, kot drugo, to je jasno, da politično je zelo delikatno vprašanje. Naša naloga akademiko torej je to, da se prepričamo, da dobimo prave informacije, da jih prenašamo in da potem na podlagi teh informacij sprememo politike. Ena iz glavnih ugotovitev te študije je, da moramo najti mehanizme, kako povezati te notranje migracije v Evropske unije z mednarodnimi migracijami. Zdaj je to, da se to dva različna pojava, ampak eh, delodajalci v Evropski uniji je pa posebno vseeno. Nekomu nemškemu podjetju je vseeno, ali pride iz nek delavec iz Maroka ali pa iz Portugalske. Uh, pač pomembno je, da dobro dela in da ima neko zakonito pravico za bivanje. Zato gre pri tem osredotočenem pristopu k imigracijam. Hvala. Hvala lepa. Odlikovala vas bom za najhitrejši in najpreciznejši prispevek dneva in eh, tudi tolmače bi morali odlikovati za najhitrejše pretolmačenje eh, v dnevu. Hvala lepa vsem. Točka razna. Želi še kdo kaj povedati pred začetkom poletnega premora, sedaj imate zadnjo priložnost za to. Sicer pa vam vsem želim lepe počitnice. Upam, da se bomo 3. septembra tu zbrali spočiti ob 9. uri vrnite se čili in zdravi. Thank you so much. Gut. <laughs>